Liebe Kolleginnen und Kollegen, guten Morgen. Spoštovani kolegi in kolegice, dobro jutro. Že kar nekaj nas je, čeprav še nismo vsi, ampak mislim, da smo vsekakor sklepčni in da zato lahko pričnemo z glasovanjem. Kot vedno pri glasovanjih se lahko zgodi, da boste potrebovali glasovalno kartico, tudi jaz svojo. Ja, smola. Če ste jo pozabili, ampak mislim, da vas večina ima svoje glasovalne kartice. Hvala. dann kommen wir zur Abstimmung. Dobro, potem pa kar začnimo z glasovanjem o poročilu gospoda Lojza Peterleta, o poročilu, sporočilu komisije o boju proti raku. Evropsko partnerstvo. Imamo glasovalni seznam in ta se začenja s predlogom spremembe 31, ki je enak predlogu 32. Sprašujem, kdo je za proti, vzdržani, sprejeto. Potem i3, dve, kdo je za, proti, vzdržani, sprejeto. Identična predloga 33 in 34, kdo je za, proti, vzdržani, sprejeto. 35 za, proti, vzdržani, sprejeto. 36 je brezpredmeten, 37 kdo je za, proti, zdržani, sprejeto. 38 in 42 sta identična, kdo je za, proti, zdržani, sprejeto. 39 za, proti, zdržani, sprejeto. 40 za, proti proti, vzdržani, sprejeto. I3 je 3, kdo je za, proti, vzdržani, sprejeto. 41 za, proti, vzdržani, tudi sprejeto. Potem pa prehajamo na 44, kdo je za proti, zdržani, sprejeto. 46 za, proti, vzdržani, sprejeto. ITRE 11, kdo je za, proti, vzdržani, sprejeto. 47 za, proti, vzdržani, sprejeto. 48 za, proti, vzdržani vzdržani, sprejeto. 49 za, proti, vzdržani, sprejeto. 50. Tukaj želi poročevalec uh, komentirati. Poročevalec je za, to vam lahko zaupam. Tu je predlog Ester Delange. Kdo je za 50? Proti, vzdržani, sprejeto. 51 z ustnim predlogom spremembe poročevalca. Kdo je za? Proti? Zdržani? Sprejeto. 52 za. Proti? Zdržani? Sprejeto. ITRE 6. Kdo je za? Proti? Zdržani? Sprejeto. ITRE 9. Kdo je za? Proti? Zdržani? vzdržani, tudi sprejeto. Zdaj pa kompromisni predlog in sicer številka ena. Kdo je za? Proti? Vzdržani? Sprejeto. Potem pa prehajamo na 56. Kdo je za? Proti? Vzdržani? Sprejeto. 57 z ustnim predlogom spremembe poročevalca, kdo je za, proti, zdržani, sprejeto. 58 za, proti, zdržani, sprejeto. 59 za, proti, zdržani, tudi sprejeto. 60 kdo je za, proti, zdržani, Sprejeto. Potem pa predlog odbora za ženske. In sicer imamo tukaj glasovanje po delih. Prvi del, kdo je za, proti, zdržani, sprijeto. Drugi del, kdo je za, proti, zdržani, zavrnjeno. Tretji del, pa je brezpredmeten. Predlog spremembe kompromisni številka dve, kdo je za, proti, vzdržani, sprejeto. 64, kdo je za, proti, vzdržani, sprejeto. 65 za, proti, vzdržani, sprejeto. I3 4, kdo je za, proti, vzdržani vzdržani, sprejeto. ITRE 5, kdo je za? Proti, vzdržani, sprejeto. 66 za, proti, vzdržani, sprejeto. 67 za, proti, vzdržani, sprejeto. 68 za, proti, vzdržani, sprejeto. ITRE 14, kdo je za? Proti, vzdržani, sprejeto vzdržani, zavrnjeno. 69 za, proti, vzdržani, sprejeto. Potem prehajamo na itre 10. Kdo je za? Proti, vzdržani, sprejeto. Odbor za ženske 7. Kdo je za? Proti, vzdržani, sprejeto. 70 za, proti, vzdržani vzdržani, sprejeto. 71 za, proti, vzdržani, sprejeto. 72 za, proti, vzdržani, sprejeto. 73 za, proti, vzdržani, tudi sprejeto. Potem pa ITRE 12, po delih. Najprej prvi del, kdo je za, proti, vzdržani, zavrnjeno. Drugi del za, proti, vzdržani, sprejeto. I313, kdo je za, proti, vzdržani, sprejeto. Odbor za ženske 8, tudi po delih. Najprej prvi del, kdo je za, proti, vzdržani, sprijeto, drugi del za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 74 z ustnim predlogom spremembe poročevalca, kdo je za, proti, vzdržani, sprijeto. ITRE 15 je brezpredmeten, potem prihajamo na 75, kdo je za, proti, vzdržani, sprijeto vzdržani, sprejeto. ITRE 17 eh, z ustnim predlogom spremembe, kdo je za? Proti. Vzdržani, sprejeto. 76 za, proti, vzdržani, sprejeto. Kompromisni predlog 3, kdo je za, proti, vzdržani, sprejeto. 79 za, proti, vzdržani, sprejeto. 80 za, proti, vzdržani, sprejeto. 81 je brezpredmeten. Zdaj pa prehajamo na predlog številka 1. Kdo je za, proti, vzdržani, sprejeto. 81 predlog odbora za ženske A, kdo je za, proti, vzdržani, sprejeto. Predlog spremembe številka 2, kdo je za, proti, vzdržani, sprejeto. Eh, gospa Parvanova, že kar nekaj vaših predlogov smo sprejeli, torej nič hudega. Itre B, kdo je za? Proti, vzdržani. Zavrnjeno. Odbor za ženske D, kdo je za? Proti. Vzdržani. Sprejeto. Ženske E, kdo je za? Proti. Vzdržani. Sprejeto. Predlog spremembe 3, kdo je za? Proti. Vzdržani. Sprejeto. Številka 4, kdo je za? Proti vzdržani, sprejeto. Zdaj pa prehajamo na številko 6, kdo je za, proti, vzdržani, sprejeto. Ženske F, kdo je za, proti, vzdržani, sprejeto. Številka 7, za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 8, kdo je za, proti, vzdržani vzdržani, sprejeto. Potem pa prehajamo na 10 in 11, ki sta identična in sicer glasujemo po delih. Najprej prvi del. To je za, proti, vzdržani, sprejeto. Drugi del za, proti, vzdržani, sprejeto. 12, kdo je za, proti, Stržani, sprejeto. 13, kdo je za? Proti. Stržani, sprejeto. 14, kdo je za? Proti. Stržani, sprejeto. 15 in ženske J sta identična. Glasujemo skupaj, kdo je za? Proti. Stržani, sprejeto. 16 za? Proti vzdržani, sprejeto. 17 in ženske G, zopet identična, kdo je za, proti, vzdržani, tudi sprejeto. 18 in ženske K, identična, kdo je za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 19 in ženske L, zopet identična, kdo je za, proti, vzdržani, zavrnjeno proti, vzdržani, tudi zavrnjeno. Ženske M, kdo je za, proti, vzdržani, zavrnjeno. Ženske N, kdo je za, proti, vzdržani, zavrnjeno. Številka 20, kdo je za, proti, vzdržani, sprijeto. 21 za proti, stržani, zavrnjeno. 22 in 23 sta identična, kdo je za, proti, zdržani, sprejeto. Ženske i, kdo je za, proti, zdržani, sprejeto. 24 in 25 sta identična, kdo je za, proti, zdržani zdržani, sprejeto 26 za, proti, zdržani, tudi sprejeto 27 za, proti, zdržani, sprejeto 28 za, proti, zdržani, zavrnjeno 29 za, proti, zdržani, sprejeto in 30 za, proti, proti, vzdržani, tudi sprejeta. S tem prehajamo na elektronsko končno glasovanje. Glasujemo. Glasovanje je končano. To pa je prepričljiv rezultat. 56 glasov za, nobenega glasu proti, nihče se ni vzdržal. Čestitke poročevalcu gospodu Petrletu in veliko uspeha v nadaljem delu v boju proti raku v Evropski uniji in tudi širše. Vem, da ste zelo angažirani na tem področju. Čestitke še enkrat. In seveda tudi vsem, ki so sodelovali pri pripravi poročila, tudi sekretarijatu. Zdaj pa prehajamo z raka na Baltsko morje. Poročevalka želi tudi nekaj povedati. Gospa Rostbah, izvolite. Ja, <clears throat> Hvala, gospod poročevalec. Kot, eh, gospod predsednik, kot eh, vidite, sem nekaj stvari izpustila in naj povem, zakaj. Začenjamo s predlogom spremembe številka 2. Meni bi bilo ljubše, če bi v zadnjem stavku izpustili eno od vrst rib, ker vem, da ta ni problematična v Baltskem morju. Torej, kot primer bi tukaj eno od vrst izpustila, sicer se načeloma strinjam s tem. Eh, potem pa je tu še prelog spremembe 13. Eh, kjer tudi nisem podala svojega priporočila, ker moram najprej izvedeti, ali je potrebno tukaj pustiti v besedilu Rusijo. Imamo eh, namreč eh, že predhodno resolucijo, ki vključuje to besedo in zato pač ne vem, ali se lahko strinjam s tem. Očitno, ja, torej tukaj plus. Potem pa še kar zadeva čistila oziroma detergente. Um, torej, ustni predlog spremembe, s tem se zelo strinjam. In pa še predlog spremembe 18, kjer tudi nisem podala priporočila. Tukaj želim nekaj dodati, kajti pravzaprav imamo v Evropski uniji načelo in sicer načelo uh, onesnaževalec plača In največji onesnaževalec tukaj je Rusija in zato bi morali tukaj poskusiti nekaj dodati k predlogu spremembe 18. Če bomo torej tukaj oblikovali nek dodatek, ki pravi, da onesnaževalec eh, plača, potem lahko to podprem. To so torej moji komentarji. Zusatz, wenig anfangen, äh, man, uh... Torej, um, mislim, da bi preden karkoli sprememo, morali imeti konkretno formulacijo ustnih predlogov sprememb, tega pa nimamo. Torej, eh, ideja je dobra, ampak cele resolucije tukaj ne moremo vključiti v besedilo. Dobro, pri eh, številku, številki dve bomo črtali eno od vrst, ker obstajajo še druge. In uh, Torej, eh, kar glasujemo. Predlog spremembe je, kdo je za, proti, vzdržani, sprejeto. Predlog spremembe ena. Kdo je za, proti, vzdržani, sprejeto. Tri. Kdo je za, proti, vzdržani, sprejeto. Štiri. Kdo je za, proti, vzdržani, sprejeto. Pet. Kdo je za, proti, vzdržani, sprejeto. Zdržani? Zavrnjeno. Šest. Kdo je za? Proti? Zdržani? Sprejeto. Sedem. Kdo je za? Proti? Zdržani? Sprejeto. Osem. Kdo je za? Proti? Zdržani? Sprejeto. Devet. Za? Proti? Zdržani? Sprejeto. Deset. In sicer glasujemo samo o prvem delu, ker je bil drugi del umaknen. Torej prvi del, kdo je za, proti, vzdržani, zavrnjeno. Enajst, kdo je za, proti, vzdržani, sprejeto. Dvanajst, za, proti, vzdržani, sprejeto. Trinajst, za, proti, vzdržani, sprejeto sprejeto 14 za, proti, zdržani, sprejeto 16 z ustnim predlogom spremembe, kdo je, se upravičujem pravi predsednik, 15 najprej, kdo je za. Torej, predlog spremembe je 15, kdo je za, proti, zdržani, sprejeto. Bomo preverili? Dobro, preverjamo. Predlog spremembe številka 15. Glasovanje je končano. Mislim, da je rezultat dokaj jasen. Torej, sprejeto 16 z ustnim predlogom spremembe. Kdo je za? Proti? Zdržani? Sprejeto. 17 za? Proti? Zdržani? Sprejeto. 18. Kdo je za? Proti? vzdržani. Sprejeto in 19, kdo je za, proti, vzdržani, sprejeto. Zdaj pa še zaključno glasovanje, elektronsko, glasujemo. Konec glasovanja. Zopet zelo prepričljiv rezultat, 54 glasov za, nihče ni proti, nihče se ni vzdržal. Čestitke poročevalki, ki živi ob Balskem morju in skrbi za to, da bo morje tam še naprej čisto in da bo torej čisto tudi ostalo. Nam obljublja, odlično ji bomo pomagali. Zdaj pa prehajamo na naslednje glasovanje, to je enajsta točka, program Kozloduj. Poročevalka je gospa Antonija Parvanova. Dobro jutro. Želite kaj povedati? Hvala, gospod predsednik. Rada bi se zahvalila vsem poročevalcem v senci za pomoč, ki so mi jo ponudili pri pripravi tega poročila. To je moje prvo poročilo in eh, upam, da bom dosegla tak uspeh kot gospod Petrle in uh, Zahvaljujem se tudi kolegom iz vrst zelenih, njihove eh, predloge zelo podpiram in eh, čeprav se nismo posem strinjali, smo uspeli oblikovati eh, kompromisni predlog, kar zadeva končno odlaganje jedrskih odpadkov. To je zelo pomembno vprašanje za vse vendar pa ni nam uspelo doseči popolnega soglasja glede točke in upam, da bomo zdaj z glasovanjem prišli do neke modre odločitve. Hvala. Najlepša hvala, gospa Parvanova. Resnica se vedno izkaže v glasovanju in zdaj bomo ugotovili, kakšna je. Torej, začnimo z glasovanjem. Predlog spremembe 33. Kdo je za? Proti? Zdržani? Zavrnjeno. 34 glasov proti, zdržani, zavrnjeno. Predlog smembe 11 podelih najprej prvi del, kdo je za, proti, zdržani, sprejeto. Drugi del, kdo je za, proti, zdržani, sprejeto. 35, kdo je za? Ne, je brezpredmeten, pravi predsednik tako je napisano. Potem prehajamo na 12, kdo je za, proti, vzdržani, sprijeto. 37, kdo je za, proti, vzdržani, sprijeto. tukaj spredaj vidim, da imate zabaven pogovor v italijanščini, ki pa ga nažalost ne razumem. 13, kdo je za? Proti? Zdržani? Sprijeto. 38, kdo je za? Proti? Zdržani? Sprijeto. 14, kdo je za? Proti? Zdržani? Zavrnjeno. 39, kdo je za? proti, zdržani, sprejeto. 40 za, proti, zdržani, sprejeto. Preverjamo. Preverjamo prelog spremembe 40. Glasujemo. Glasovanje je končano. Ja, prav sem predvidel. Tesno, ampak sprejeto. 41, kdo je za? Proti, zdržani, sprejeto. 42 je brezpredmeten, tako kot 15 prihajamo na 16, to je za. Proti, zdržani, sprejeto. Ena, kdo je za? proti, vzdržani, sprejeto, dve za, proti, vzdržani, sprejeto. 17, kdo je za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 18, kdo je za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 3, kdo je za, proti, vzdržani, zavrnjeno. Vzdržani? Sprejeto. 19 za, proti, vzdržani, sprejeto. 20, kdo je za, proti, vzdržani, zavrnjeno. Hm? Zdaj pa prehajamo na predlog spremembe številka 4. Glasujemo po delih. Najprej prvi del, kdo je za, proti, zdržani, sprijeto. Drugi del, kdo je za, proti, zdržani, sprijeto. 22. Kdo je za? Proti? Vzdržani? Sprejeto. 5. Kdo je za? Proti? Vzdržani? Sprejeto. 23. Kdo je za? Proti? Vzdržani? Sprejeto. Pri 27 glasujemo o preostalem besedilu, o katerem še nismo glasovali, kdo je za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 28, kdo je za? Ja, na naslednji strani piše, da je to brezpredmetno. Potem prehajamo na predlog spremembe 25. Zopet glasujemo o preostalem besedilu. Kdo je za? Proti? Vtržani? Zavrnjeno. Šestindvajset je brezpredmeten. Šest, kdo je za? Proti? Vzdržani? Sprejeto potem 29 in 30, ki sta identična. Kdo je za? Proti? Zdržani? Zavrnjeno. 7. Kdo je za? Proti? Zdržani? Sprejeto. 31. Kdo je za? Proti? Zdržani? Sprejeto. 8. Kdo je za? Proti? Zdržani, tudi sprejeto. 9 za, proti, zdržani, sprejeto. 10 za, proti, zdržani, sprejeto. 32, kdo je za, proti, zdržani, sprejeto. Zdaj smo prišli do zaključnega glasovanja. Glasujemo elektronsko. konec glasovanja. To je lepa večina. Čestitke poročevalki. 47 glasov za, 7 proti, 1 vzdržan. Čestitke torej za to poročilo o programu Kozloduj. Ein schwieriges Kapitel. So, wir sind bei. Tako. S tem smo prišli do 12. točke dnevnega reda. Nova živila. Pročevalka tukaj je gospa Kartika Liotard gre za osnutek priporočila za drugo obravnavo. Poročevalki, kar dajem besedo, izvolite. Ja, dankjewel, voorzitter. Um... Hvala lepa. Današnje razprave ne bom oteževala po nepotrebnem. V prvem branju je bilo moje poročilo sprejeto z veliko večino. Več kot 400 poslancev je glasovalo za in zato sem se odločila, da bom za drugo branje besedilo prilagodila temu že sprejetemu besedilu. Cilj te direktive je, da dobimo pravila za nova živila, pri čemer želimo visoko stopnjo varnosti za človeka, hkrati pa želimo varovati tudi okolje. Nova živila so živila, ki pred 15. majem 97 niso bili na trgu. To so naprimer živila, ki vsebujejo nanodelce, ki so pridobljeni z novimi tehnologijami, z nanotehnologijo. In eh, za vsa ta živila je potrebna temeljita znanstvena pravčitev. Analiza tveganja strani EFSA je bila vključena v poročilo, preden bo takšno živilo dano na seznam in odobreno, prej se ga ne sme dati na trg. Tukaj imamo praviti z živili, ki so bila proizvedena s pomočjo nanotehnologije in za ta živila je potrebna odobritev. Kar ne spada v obseg uporabe te direktive. To je parlament že večkrat eh, povdaril. To, kar ne spada v to direktivo, je trgovanje z mesom, ki se ga proizvaja s pomočjo kloniranih živali. Tukaj ne gre samo za vprašanje varnosti prehranjevanja za takšnim mesom ampak eh, se tukaj postavljajo tudi, eh, pojavljajo tudi dvomi na področju etike. Parlament je bil mnenja, da razprava še ni dovolj zrela za to in zato smo zahtevali ločeni pravni akt, ki bi pokrival meso pridobljeno iz kloniranih živali. To torej ne bi pokrila direktiva o novih živilih, saj sicer ne bi mogli preprečiti tega, da ne bi to vrstno meso prišlo na trg. O tem je torej potrebna, eh, so potrebne še nadaljne razprave in iz tega pravnega akta bomo to izuzeli. Svet je marsikje enakega mnenja kot parlament, mislim, da se lahko strinjamo za definicijo nanotehnologije, pa tudi kar se tiče definicijo tradicionalnih živil. Tukaj se lahko strinjamo. Kar se tiče kloniranja, pa še nismo dosegli dogovora. In če primerjamo stališče sveta in parlamenta, vidimo, da tukaj ni dosti prekrivan. E, upam, da bomo našli spremljivo rešitev. Tudi komisarja smo pozvali k temu, da naj e, predloži predlog za klonirane živali. In komisija bi tudi naj sporočila, kdaj bo ta predlog podan. Kar se tiče nanodelcev in pa nanotehnologije, pa se svet in parlament v veliki meri strinjata. V prvem branju še nismo imeli ustreznih definicij, ampak ker je nanotehnologija zelo obširno področje z nadaljnimi možnostmi razvoja, moramo še tem nadaljnjim razvojem prilagoditi tudi definicije nanodelcev in nanotehnologije. Tukaj gre za novo, nova živila in če gre za živila, ki so bila proizvedena s pomočjo nanotehnologije, potem mora biti to jasno razvidno iz embalaže na tem novem živilu. tudi ko gre za tradicionalna živila, morajo biti ta jasno označena. Potem še tema poizkusov na živalih. Ti poskusi naj bi bili dovoljeni samo kadar resnično ne obstaja nobena druga alternativa. Mislim, da so to tiste najpomembnejše točke, ki bi jih želela izpostaviti in upam, da bomo kmalo dosegli dogovor. Hvala lepa, poročevalki. Hvala lepa za uvod v to obširno temo. predlog, da bi meso kloniranih živali izuzeli iz te uredbe in da bi obširno obravnavali vprašanje nanotehnologije. To je torej bil predlog poročevalke. Sedaj pa so na vrsti še poročevalci v senci. Prva je Pilar Ayuso. Hvala lepa. Eh, predsedniku in pa hvala lepa poročevalki. Ta osnutek je izredno pomemben za varovanje zdravja, pa tudi za majhna in srednje velika podjetja. Najpomembnejše točke so vključitev nanomaterjalov in pa nanotehnologije. To je sedaj vključeno v ta osnutek moramo uvesti takšne določbe, da bomo lahko jamčili, da bo uporaba teh tehnologij varna. To je, obstaja pa še bolj kontroverzno znanstveno vprašanje, gre za vprašanje kloniranja. Kloniranje se uporablja že zadnjih 25 let. Eh, kloniranje in vitro in eh, ta način je že dobro razvit. Ko gre za kloniranje živali, agencija EFSA trdi, da načeloma ni razlike med kloniranjem rastlin in pa kloniranjem živali. Ampak tukaj jaz vidim problem. V prvi generaciji kloniranih živali se je zgodilo veliko uh, smrti torej veliko teh živali je poginilo. Zato se moramo vprašati, kolikšna je varnost, eh, kolikšna bi bila varnost tovrstnega mesa iz klonjenih živali. Lahko takšno meso prepovemo. In kot je povedala poročevalka, mislim, da bi to morala pokrivati posebna eh, zakonodaja. Tukaj govorimo o novi tehnologiji, kot sem že povedala. Rastline kloniramo že dolgo. Z živalmi pa je to relativno nova metoda, ki niš v široki uporabi v Evropi. Ne moramo pa preprosto zanemariti možnosti uporabe te tehnologije za prihodnost. Tehnologija se bo izboljšala, postala bo bolj ve, varna in uh, zato ne moremo prepovedati te tehnologije. Prav tako ne bomo mogli preprečiti tretjim državam, da bi, uva, da bi te uvažale v Evropsko unijo meso iz kloniranih živali, ki pa ga ne bomo mogli kot takšno identificirati, zato ker zasledljivost v tretjih državah ni takšna kot v Evropski uniji. sama uporabe mesa kloniranih živali ne bi popolnoma prepovedala. Prepovedala bi meso iz kloniranih živali prve generacije, ne pa meso živali potomcev kloniranih živali. In pa podpiram idejo o tem, da bi na to temo podali poseben zakonodajni predlog. Kot potrošnik Kot potrošnico me seveda tudi zelo skrbi vprašanje nanotehnologije. Mislim, da ta še ni dovolj natančno preočena. To je vse, kar imam eh, povedati na tej točki. Edini problem, ki ga vidim v povezavi z tem osnutkom, je uporaba kloni, mesa iz kloniranih živali oziroma njihova prepoved. Eh, torej tukaj gre za vprašanje dobrega počutja živali in pa za vprašanje zdravja ljudi. Ne smemo pa se samo na podlagi tega odločiti, ali bomo zavrnili ali sprejeli to, ta zakonodajni predlog. Mislim, da ni pametno, da bi uh, takšno meso popolnoma prepovedali, ampak moramo pa vse skupaj uh, obravnavati v ločenem pravnem aktu. Hvala lepa, sedaj pa Glenis Vilmot. Hvala, predsednik. Dačjana Sabo danes ni z nami, ona je poročevalka v senci za našo skupino, zato bom govorila v njenem imenu. Socialisti eh, smo, z, nismo zadovoljni z stališčem sveta, saj niso upoštevali nekaterih stališč parlamenta iz prvega branja. Mi smo, na primer, Eh, zahtevali, da bi meso iz kloriranih živali in pa meso iz njihovih potomcev izuzeli iz tega pravnega akta, da bi to prepovedali in da bi prepovedali njihovo uporabo v živili. In to ni bilo upoštevano. Zato je naša pročevalka v senci ponovno uložila te predloge sprememb iz prvega branja in eh, gospa Sabu je zahtevala prepoved. Uh, uporabe takšnih živil ravno v tej uredbi. Prav tako uh, smo želeli prepovedati uvažanje mesa iz klivljenih živali iz tretjih uh, držav. Vem, da je to že bilo starjeno tudi v povezavi z hormoni, naprimer, in zanima me, kakšno je stališče komisije o tem. Uh, Naša poročevalka v senci podpira splošen pristop eh, gospelijo Tart in pa upoštevanje večine predlogov sprememb iz prvega branja, zlasti ko gre za te na temo označevanja, označevanja nanomaterialov in pa genetsko spremenjenih organizmov. Hvala lepa. Hvala lepa. Gospod Štas. Um, voor eerst dank aan de rapporteur. Ik denk dat ze... Hvala lepa. Najprej bi se želel zahvaliti poročevalki. Kakor že v prvem branju je tudi tukaj opravila dobro delo. To je jasno tudi iz rezultata glasovanja, iz te velike večine eh, v prvem branju v parlamentu. Z skupnim stališčem sveta pa ne moremo biti zadovoljni. Res je, da je svet eh, popustil pri številnih točkah, ampak za našo skupino, za skupino zelenih, obstajajo odprta tri ključna vprašanja. Prvič, kloniranje živali. O tem smo že govorili. Mi še vedno podpiramo pristop poročevalke. To pomeni, da se zauzemamo za prepoved mesa iz kloriranih živali in da zahtevamo tudi ločen pravni akt. Potem, kar se tiče nanotehnologije, podpiramo predlog spremembe 81. Svet je tukaj popustil, kar je že dobro. In pa potem še tretje ključno vprašanje. Gre za označevanje genetsko spremenjenih uh, organizmov. Čeprav bi bilo bolje to obravnavati v ločenem pravnem aktu, ampak mislim, da smo z predlogom spremembe 82 skušali okrepiti naše stališče iz prvega branja. Torej, kar se tiče skupine zelenih, se mi zdi, da je potrebno vložiti še veliko predlogov sprememb, bomo pa podprli vaš eh, pristop. Hvala lepa. Sedaj je na vrsti Peter Lise. Hvala lepa. Tema kloniranja živali je pri tej uredbi mm, najpomembnejše. Želel bi upozoriti na nekaj, kar se, zdi, mm, kar se mi zdi zelo pomembno. Seveda obstaja vzgoja eh, reja živali in pa vzgoja rastlin, ampak če govorimo o varstvu živali, imamo v glavi nekaj drugega kot pa zaščito rastlin. Pri zaščiti rastlin gre za to, da to obranimo pred eh, škodljivci, da ta lahko dobro raste. Pri zaščiti živali pa gre za to, da želimo preprečiti trpljenje živali. To je uh, zelo jasno in to je, je razvidno tudi iz pogodb Evropske unije. Živali je potrebno zaščititi pred trpljenjem. Tukaj gre za pravno vprašanje. In zato bi morali pri kloniranih eh, živalih razpravljati še bolj poglobljeno, kot je to napravil svet. Naj pozorim na to, da ima eh, Evropska unija svetovalno skupino za etično vprašanje v biotehnologiji. Ta skupina ni ne konzervativna, ne znanstveno kritična, ampak ona je objavila zelo kritično mnenje o uporabi kloniranih živali za živila. In uh, parlament se je dvakrat prvič na pobudo odbor, Odbora za kmetijstvo, Nil Periš je takrat bil poročevalec, to je bilo leta 2008, in pa potem še v poročilu Kartike Liotard 2009 se je parlament jasno izrazil za obširno prepoved eh, kloniranja živali in pa proizvodov, ki iz takšnih živali izhajajo. Želimo obširno prepoved. Dvakrat smo se odločili za to po intenzivnih razpravah. Sveda se je sedaj postavlja vprašanje, kako je možno to izvajati v praksi. To ni enostavno vprašanje. Komisar je v zaslišanju napovedal poročilo o tem. Mislim, da bi lahko tudi zakonodajo pospešili, sprejem zakonodaje pospešili, če ne bi imeli samo poročila, ampak jasen predlog. Vprašanje eh, Svetovne trgovinske organizacije je tukaj sporno. V okviru trgovinske organizacije ne bo enostavno braniti popolne prepovedi, ampak že sedaj obstaja pasos o tem, da če je neka tehnologija zelo sporna v očeh javnosti, potem se lahko to tehnologijo prepove. In pa potem drugič, kot Evropska unija lahko zauzamemo stališče, da mora biti tudi zaščita živali argument v STO. To vsi partnerji še niso sprejeli, ampak tudi razprava v okviru STO-ja bi uh, se splačala. To bi bilo dobro za zaščito živali po vsem svetu in pa tudi za zaščito zdravja. Pilar Ayuso je predstavila svoje osebno mnenje. To, kar govorim eh, jaz, pa temelji na dveh glasovanjih v Evropski ljudski stranki. O poročilih Periš in pa Liotard in tudi po volitvah smo o tem razpravljali s kolegi v, eh, v odboru za kmetijstvo v naši delovni skupini in zato moramo še enkrat jasno določiti končno stališče Evropske ljudske stranke, vendar pa mislim, da načeloma že podpiramo mnenje kartike Lyotard. Pomembno pa je, da komisija sedaj začne z delom. Parlament je večkrat pozval komisijo, da naj predloži predlog. Eh, komisar se je strinjal s tem, da bo objavljeno poročilo in ta celoten problem uredbe o novih živilih bomo lahko rešili v nekaj dneh, če se bo komisija resnično lotila dela in če bo končno predložila zakonodajni predlog. Kakšne podrobnosti bo ta predlog eh, obravnaval, to je vprašanje eh, medinstitucionalnega dela, ampak naj povem, da je ministerski svet za veliko večino 21 proti 27 2021 eh, eh, zahteval takšen zakonodajni predlog. Zato mora komisija izpolniti svojo nalogo in končno predložiti ločen predlog. Hvala, Peter Lize. Naslednji je Richard Zeber. Tako da bomo videli, kakšno je mnenje Evropske ljudske stranke. Gospod predsednik, odvidite, je Evropska ljudska stranka zelo demokratična stranka um, obstaja veliko različnih stališč, ampak tukaj se lahko popolnoma strinjam z Petrom Lizom. Kar se tiče kloniranja, moramo upoštevati etične vidike eh, in tudi zaščito živali in šele v drugi eh, vrsti gospodarski vidik in tukaj mora Evropska unija odigrati vodilno vlogo na svetovnem odru in zato lahko popolnoma podprem to, kar je povedal Peter Lize. Drugi velik sklop tem uh, ima opraviti z enano tehnologijo. Tu so znanstvena vprašanja še bolj sporna kot pa pri kloniranju. Zato moramo vse skupaj temeljito eh, podučiti, eh, preučiti, tako da bomo lahko jamčili varnost naših potrošnikov. Dogoročno vse skupaj moramo zastaviti dolgoročno, če bi tukaj prehitro sprejemali znanstvene sklepe, to ne bi bilo pametno in zato mislim, da bi komisija morala predložiti več predlogov na to temo, zato da bi lahko garantirala varnost potrošnikov. Potem tudi, kar se tiče označevanja, tukaj so ljudje zelo zaskrbljeni, nimajo neke gotovosti in zato je potrebno živila jasno označevati tako, da bodo potrošniki lahko prepričani, da se ne odločajo za nobeno sporno živilo in zato pričakujem, da bo komisija kar najhitreje predložila predloge na vse te teme. Tukaj se je sedaj e, nabralo veliko odprtih zadev in upam, da bo, komisija, da bo ta nova komisija pospešila delo na tem področju. Hvala lepa. Gospod Rosi. Sì, grazie Presidente. È un testo Anche questo è particolarmente interessante per una. Hvala lepa. To besedilo je izredno zanimivo iz več razlogov. Popolnoma se strinjam s stališčem poročevalke, klonirane živali, deli teh živali ali pa proizvodi iz teh živali ne smejo priti na trg. Tukaj moramo biti izredno previdni in enako velja za nanodelce. Tudi tukaj se popolnoma strinjam s poročevalko. Torej, nanodelci morajo biti jasno označeni na um, etiketi, če živilo te vsebuje. In pa potem tudi živila iz tretjih držav. E, to je potrebno jasno nadzorovati. Rad bi pa dodal naslednje in želim si tudi um, mnenje poročevalke. E, gre za stališče sveta figurano nell'elenco degli elementi tradizionali. Torej, svet pravi, da če je nekaj na seznamu, potem je lahko to na trgu. Se velja za varno živilo. Tukaj imam uh, pomisleke. tradicionalna uporaba želvega mesa v Hongkongu, naprimer, tu vemo, da imamo posod na trgih eh, želvije meso, ki ga ljudje uživajo in prav tako upošteva tudi eh, balzame iz tigra in tako naprej in zato se ubija eh, to ogroženo živalsko vrsto, vendar pa so to tradicionalna živila, ki se v teh državah že leta in leta uporabljajo, že stoletja uporabljajo, pri nas pa ne in zato bi morali to prepovedati. Če svet tega izredno ni zapisal, eh, potem to ne, smo, ne sme ostati zapisano tako, kot je v predlogu spremembe 29. In pa tudi, um, tudi gre tudi za rastlinske izvečke, ki jih uporabljajo v tretjih državah. Tukaj eh, se tudi uporablja razne zelo zaščitene rastlinske vrste, vsaj pri nas zelo zaščitene eh, rastlinske vrste. Torej, o predlogu spremembe 29 bi želel tudi stališče komisije in zanima me, kako lahko spoh ta predlog spremembe razumemo. Včasih eh, je problem samo v prevodu. Potem je govora tudi o poskusih živalmi. Poskusi živali se lahko izvajajo samo, če so nujno potrebni. Ampak dor se spozna na medicino, ve, da so nekateri poizkusi obvezni, ko gre za živali, ki imajo podobne lastnosti kot ljudje sicer bi imeli na trgu zdravila, ki bi lahko predstavljali velika tega na za ljudi, če jih prej ne bi testirali na živalih. No, ampak to, kar je tukaj sedaj zapisano, je, da je potrebno poskrbeti za to, da se izvaja samo minimalno število poskusov na živalih in da se ne prihaja do podvojevanja teh eh, poizkusov. Eh, kaj se to pomeni? Ali to pomeni, da neodvisni laboratoriji ne počnejo, en, ne izvajo enakih postopkov. Dobro, če se izvaja enak poizkus v večjih laboratorijih, eh, potem je potrebno to preprečiti. Ampak ali to pomeni, da ni možno dvakrat eh, testirati iste živali? Torej, moramo jasno zapisati, kaj to pomeni. Včasih je nujno potrebno, da gre, žival, da gre neka žival dvakrat skozi enak eksperiment. Eh, če tukaj pomislimo naprimer na eh, poizkuse na področju kemoterapije in tako naprej. Včasih je tako, da moramo na živali večkrat uh, da moramo na živali večkrat izvajati isti postopek. Saj eh, se mora testirati tudi, ali prihaja do kopičenja določenega zdravila ali določene snovi v organizmu. Sicer, če tega ne bi počeli, bi se lahko to potem zgodilo pri človeku. Če takšnih poizkusov ne bo, eh, potem ne bomo vedeli, kako bo zdravilo na, delovalo na človeka v praksi. Ne vemo, kakšna so lahko tukaj kopičenja različnih snovi, ko gre naprimer za eh, poskuse na področju kemoterapije in tako naprej. Tega ne smemo prepovedati. Torej, kakor sem že povedal, pri tovrstnih poskusih je potrebno postopati zelo previdno. Želim si pojasnila strani komisije v tej zadevi to je to, kar je po mojem mnenju najpomembnejše. Gre za uvoz tradicionalnih proizvodov iz tretjih držav in pa drugič prepoved večkratnega testiranja na živalih. Torej, če pogledam italijanski prevod, potem bi to takšno tolmačenje lahko pomenilo nevarnost za človeka. Hvala lepa. No, o tem bo komisija povedala nekaj več. Gre z, o tem bo govoril gospod Poli, ki je direktor generalnega direktorata Sanko. On bo povedal nekaj o kloniranih živali, o tem, ali bomo dobili jasen oziroma ali bomo dobili ločen zakonodajni predlog o dvojnem testiranju na živalih in tako naprej. Torej, slišali ste, kakšna vprašanja so bila postavljena. Imate besedo. Oui, merci, Hvala, Hvala, gospod predsednik. Najprej bi želel se odzvati na različne prispevke eh, eh, po tem, kar je povedal komisar eh, Dali. In sicer se boste spomnili, da je obljubil, da bo prišlo do predloga poročila s strani komisije, svetu in Evropskemu parlamentu ob koncu leta 2010 na temo kloniranja in eh, pri tem eh, želimo, eh, da bi se to tudi zgodilo in seveda člani vaše skupine bodo imeli priložnost za razpravo z našim komisarjem na to temo. Smo sedaj pri koncu posvetovanj z različnimi strankami tu so različne zainteresirane strani, eh, pa tudi vsi akteri, znanstveniki in tako dalje v tej prehrambeni eh, verigi, tako da bi ob koncu junija do, eh, koncu pomladi do junija ali julija prišli potem do stališča in ki bodo na to zajeta v tem poročilu ali bo to poročilo potem, spre, eh, ali ga bodo spremljali tudi zakonodajni predlogi, to še ni bilo odločeno, kajti eh, to bo potem plot eh, dolgih posvetovanj v tem obdobju do junija meseca. In, ko gre za klonirane eh, živali. S tem v zvezi eh, ve, eh, torej ve, veste, da gre že za nekaj primerkov konjev ali govedi. Ne, veli, ne gre za veliko številko, vendar gre za, naprimer, Z, za živali z vrhunsko genetiko, naprimer eh, dirkalne konje in tako dalje, nikakor pa ne živali, ki že vstopajo v eh, prehrambeno verigo. In eh, zgolj klonirane živali pa je potrebno obravnavati kot nova živila. Komisija se ne strinja s tem, kar pravi svet, z njihovim stališčem torej ne samo klonirane živali, temveč tudi živali, ki izhajajo iz prve generacije, bi morale biti zajete med nova živila. Komisija ne deli tega mnenja, kajti ta prva generacija izhaja iz metode reprodukcije, eh, ki bi ji lahko rekli konvencionalna, eh, bodi si z umetnim uplajevanjem ali pa eh, po naravni poti. Naše stališče to pogledno je vedno bilo jasno, torej samo klonirane živali spadajo med nova živila. Vse to seveda pa se mora umestiti v znanstveni okvir, kar zadeva nanotehnologije. V predlogu regulative, o katerem sedaj razpravljate, je prav gotovo tudi definicija, ki izhaja iz prvega branja, kajti v prvotnem predlogu komisije julija 2008 je ni bilo. Ta tehnologija se izjemno hitro spreminja in napreduje. E, tu je že nekaj splošnih e, smernic, kot so okolje, raziskave in tako dalje. E, Eh, zaprosili smo znanstveno komisijo, da finalizira eh, neko splošno definicijo nanotehnologij, ki naj bo enostavna eh, in pa enforceable, se pravi, da naj naj bo taka, da jo lahko države članice spremljajo, nadzorujejo eh, in pa eh, tudi, da se upošteva tiste primere, ko se eh, Eh, nanotehnologije uvaža iz tretjih držav. Če obstaja znanstvena definicija, ni pa laboratorijskih instrumentov, da bi lahko nadzirali to definicijo, v tem primeru gre potem za opredelitev, ki nima vpliva na kontrolo. Tega pa nočemo. Želimo tako opredelitev, ki jo bo možno zlasti preve, eh, zlahka preveriti in ki jo bodo lahko nadzorne, nadzorni organi zlah, zlahka preverjali. Eh, recimo lahko, nekaj, iz, eh, lahko nekaj izhaja iz nanotehnologij, eh, vendar pa ni kot tako prepoznano. Gre za celotno informiranje in celotno vprašanje označevanja nanotehnologij. Na kozmetičnem področju nanotehnolo so nanotehnologije že predmet Eh, takega označevanja in sicer, če so prisotne nanotehnologije, jih je potrebno navesti med ingredienti, eh, hkrati pa naj bo to vključeno tudi v razpravo za živilo. Vendar pa eh, mora eh, to biti eh, narejeno na tak način, da je lahko predmet nadzora s strani držav članic in Evropske unije. Eh, potem glede želvenega mesa iz eh, Hongkonga. Torej, ko drža, eh, tretje države želijo izvažati živa, živila, ki so narejena z živalmi v okviru konvencije Združenih narodov za zaščito ogroženih vrst in da gre za živalske, skratka, za živalske proizvode, eh, to, te vrste, tega ni mogoče komercializirati. To je izključeno, želve ne bo mogoče eh, torej, konsumirati, če je predmet eh, te konvencije. In vstopa v proces ocene, v okviru novih živil. E, tu so e, tudi različni prilogi k tej konvenciji, naprimer, ki se nanašajo na določene vrste živali, naprimer, e, tu so tigrovi brki in tako dalje. Vse to enostavno nima tukaj mesta in sploh o tem ni moč razpravljati. Kar zadeva poskuse na živalih. Komisija je imela več predlogov, zakonodajnih predlogov in sicer eh, na podlagi načela replaced, restricted and refined, eh, če uporabim angliški izraz, kar pomeni, da je potrebno vsakršno izkoriščanje živali eh, nadomestiti z novimi alternativnimi metodi, metodami, oprostite, naprimer eh, naj gre za eh, podgane, miši, ne da bi sploh eh, govorili naprimer o opicah in tako dalje, če so na voljo alternativne metode, ki lahko pripeljajo do enakih rezultatov glede na izkoriščanje v ta namen živih živali in skratka poskusov na živalih. zelo veliko je zakonodajnih pobud, ki, katerih eh, namen je ukiniti poskuse na živalih, eh, tudi naprimer eh, v primeru, ko so uporabljali miši za poskuse, za ugotavljanje onesnaženja organizmov, morskih organizmov, naprimer školjk in podobno, to se nadomešča s kemičnimi metodami. Seveda, podpiramo predloge sprememb, katerih namen je zmanjšati poskuse na živalih, ker je to del programa, že obstoječega programa v zadnjih nekaj letih o omejevanju uporabe teh živali za poskuse na živalih. Toliko sem želel povedati, gospod predsednik, in v imenu komisije. Najlepša hvala. Danke, herr Direktor. Kule für die Ausführung. Ähm Hvala, gospod direktor. Liberalci še niso spregovorili. Talis iz Pariza nekoliko zamuja in danes imamo izjemoma nekaj več časa. E, torej, damo kolegici priložnost, da se opredeli, tudi gospod Šnelharče. Dobro, odlično. Hvala lepa za prijaznost, gospod predsednik. Seveda podpiram odlično poročilo gospe Liotar eh, in že popreje je večkrat sklicala sestanka, da o tem razpravljamo. Najprej v zvezi z nanotehnologijami. To je seveda, lete so zajete že v številnih proizvodih, vendar ne vemo, za katere proizvode gre, zato eh, metod označevanja še ni. Eh, tu je bilo že govora tudi o različnih tveganjih in tako dalje. Eh, zlasti pa je potrebno počrtati, počrtati naprimer tveganja, ki so povezana z ogroženostjo in možnostjo dejavnostjo, zastrupitev in podobno. In mislim, da bi bilo dobro, da se naslonimo na pretekle izkušnje, da eh, se to ne bi ponavljalo. Potrebno je upoštevati ta tveganja, kar je neobhodno potrebno, če želimo eh, da eh, ocenimo tveganja v interesu naših državljanov. Kar zadeva kloniranje. Kloniranje nima nobenega interesa eh, in tudi, ker gre tu za eh, trpljenje, potrebno je poštevati ta vidik trpljenja živali in to bi tudi pomenilo, da bi bilo potrebno vzpostaviti sistem, sistem nadzora. Zato bi hitro moralo priti do specifičnega predloga ob upoštevanju vseh vidikov kloniranja. Sklenila bom gospod eh, predsednik eh, še z naslednjim. Potrebno je tudi govoriti v imenu pluralizma in eh, previdnostnega, previdnostnega načela. To je potrebno uveljavljati z vso resnostjo. Drugič, preglednost je drugi pomemben vidik, eh, ko ocenjujemo okoljske vidike. To je potrebno dati v javnost. Te informacije morajo biti javno dostopne. Ob sodelovanju z Evropsko agencijo potrebujemo eh, tudi objave razprave, mnen eh, strokovnjakov in znanstvenikov in sicer na inteligenten način. Kar zadeva ekspertizo, ne gre za obvladovanje tveganjem, le ta mora biti pluralna, ne nasprotujoča si in eh, Eh, zato da je v skladu eh, s cilji. In Evropska okoljska agencija naj posega v zvezi z okoljskimi problemi in tega ne prepušča samo EFSI. In gospod predsednik, ne smemo tudi ne pozabiti na etični vidik vseh teh vprašanj. Hvala. Schön, Herr Dr. Schnellhardt, bitte. Dobro, gospod Schnellhardt, prosim. Najlepša hvala, gospod predsednik. Samo nekaj kratkih pripom. Kar zadeva klonirane živali, podpiram stališče Petra Lizeja. Mislim, da tukaj dejansko potrebujemo posem ločeno zakonodajo in to pričakujemo od komisije. In eh, vprašanje zaščite živali ima tukaj zelo pomembno vlogo in zato moramo ustrajati pri svojem stališču tudi v odnosu do sveta. Če pa zahtevamo posebno zakonodajo za to vrstne proizvode, se moramo zavedati tudi, da obstaja ločena zakonodaja za določene druge proizvode, naprimer proizvode iz gensko spremenjenih organizmov. In zato zahteve, kot je uh, 28. predlog spremembe, da se posebej označujejo izdelki iz živali, ki se prehranjujejo z gensko spremenjenimi eh, organizmi. Eh, torej, tu nima kaj iskati v eh, tej zakonodaji. In gre samo za nek način, kako bi neuresničene želje določenih političnih skupin zdaj uresničili tukaj. Kar zadeva nanotehnologijo. Mislim, da je to zelo pomembna tehnologija, ki odpira številne možnosti. In prosil bi, da ne bi Eh, pri tej tehnologiji, ki odpira številne priložnosti, razpravljali v paniki in govorili o vseh možnih grožnah. Seveda je potrebno stvari preveriti, raziskati in eh, to mora biti v spredju, ampak da bi že zdaj razpravljali o tem, kako nevarno je vse, gre preprosto za eh, proizvode, katerih osnovni delci so v drugačnem velikostnem redu in mislim, da moramo tukaj um, biti bolj optimistični tudi v svojih razpravah. Hvala. Merci. Um, die Kommission... Hvala. Želi komisija še enkrat besedo? Izvolite. Oui, un grand merci, monsieur le président de... Najlepša hvala, gospod predsednik, da, mi, da ste mi spet dali besedo. Eh, najprej, kar je povedala gospa, eh, gospa Lapaž eh, v zvezi z nanotehnologijami v številnih proizvodih. Res je, nanotehnologije so proizvodi, ki so torej posledica inovacij in v industrijskih proizvodih je teh tehnologij že kar nekaj. Naprimer, vse avtomobilske gume so izdelane z nanotehnologijami. Kar zadeva živila, po eh, nam dostopnim informacijam, ki so nam bile danes strani držav članic, potem tudi strani živilsko-predelovalne industrije in tudi eh, naprimer eh, evropskih eh, združen potrošnikov, nanotehnologij eh, eh, v eh, živilih na eh, trgih Evropske unije ni. V tretjih eh, državah pa je to že prisotno. Če ne bomo imeli definicije glede novih živil, bodo nanotehnologije, kadar so v živilih prisotne, eh, modificirajo eh, strukturo teh živil in eh, z drugimi besedami, eh, te že imamo za nova živila, kar pomeni, da morajo biti predmet eh, ocene nadzora Agencije za varno živil. Do sedaj takih zahtev ni bilo. Lahko rečemo, da danes na skupnostnem trgu ni živil, ki bi vsebovala nanotehnologije. So živila, ki so bila ustavljena na meji in sicer iz tretjih držav, nacionalne države so jih ustavile in živile, ta živila so bila zavrnjena in šla nazaj v tretje države. Kot sem eh, povedal, smo lahko dovolj gotovi, seveda prav vsega ni mogoče nadzirati, vendar lahko razumno rečemo, da na trgu eh, skupnosti ni živil, ki bi vseboj potrebovala nanotehnologije. Toliko sem še želel precizirati. Hvala, gospod predsednik. Äh, ja, torej, ko smo bili novembra v Washingtonu, smo izvedeli, da nanotehnologija v ZDA velja za tehnologijo prihodnosti in da veliko vlagajo v njen napredek. In v Evropi seveda želimo natančno vedeti, kaj tukaj počnemo in ali je to potencijalno nevarno ali ne. In komisija in EFSA nam morata seveda predložiti rezultate znanstvenega dela. Gospa Liotard, veliko ste slišali, eh, prosim, da podate vaše končno stališče. Ja, dank u wel. Ik wil uh, in eerste instantie alle schade. Hvala lepa, gospod predsednik. Najprej se zahvaljujem vsem poročevalcem v Senci in tudi vsem ostalim eh, poslancem, ki so razpravljali eh, na to temo. Eh, prav tako se zahvaljujem za dobro sodelovanje, ki smo ga že imeli in torej v prvem krogu razpravljanja in eh, ki se je spet odrazilo danes tukaj. Eh, Veliko tega je bilo povedanega na tem področju, tu je tudi veliko vzajemne podpore in uh, tu smo ostali pri našem stališču iz leta 2008, kar je po mojem mišljenju trdna podlaga za pogajanje s svetom in z komisijo. Zato se zahvaljujem še enkrat vsem poročevalcem v senci in vsem drugim razpravljavcem. Mislim, da je zelo pomembno, da uh, čim prej je mogoče lahko sklenemo svoje svoje delo. Eh, na tem področju, kot lahko vidimo, eh, vidimo eh, gre tu za skokovit porast tehnologije, prihaja do novih živil, do novih tehnologij in vse to je nekaj, kar bo resnično še bolj prisotno tudi v prihodnosti in veselo nad nami, na to bomo morali biti še posebej pozorni in tu ne bi šla sedaj še v druge druge eh, podrobnosti. Na vsak način pa sem bila vesela tudi eh, pripomp eh, Evropske komisije, čeprav imam še vedno na umu nekaj vprašanj to pogledno. Pomemben je tudi varnostni pregled, ki ga moramo zagotoviti v smislu popolnega varstva in zaščite potrošnikov. Tu ne želimo nobenih tvegan. Upam, da bomo lahko čimprej prišli do soglasja. Eh, še enkrat eh, sem pogledala k komisiji. Komisija resnično igra eh, v tem pogledu ključno ulogo. In velika večina poslancev zahteva ločeno zakonodajo za kloniranje živali in tudi glede vprašanja, ali je možno torej ali je možno dati ta nova živila na trg. O tem mora potekati tudi javna razprava. Tu je več držav članic, ki so že izjavile, da bi si želele ločene zakonodaje o kloniranju. Tu ne sme biti vrzeli, zato moramo poskrbeti, da v zakonodaji ne bo vrzeli. Vse to so vprašanja, ki so prisotna na področju novih živil. In če še enkrat pogledam komisiji, resnično želimo pri tem ustrajati za to, da bi od komisije dobili zelo hitro predloge glede kloniranja živali. Tu so še druga področja, kot je področje nanotehnologij. Mislim, da tu lahko naredimo velike korake naprej eh, v teh okoliščinih. Tudi, eh, naprimer, proti poskusom na živalih eh, in vse eh, drugo, kar je bilo povedano, kar me je navdihnilo zahvaljujem se vsem eh, poslancem za njihove prispevke. Hvala poročevalki. Naš odbor dobro pozna to tematiko in eh, mislim, da smo tudi dokaj soglasni. Vsi želimo, da bi dobili to novo zakonodajo, ker je to pomembno za potrošnike in tudi za gospodarstvo. Rok za vložitev predlogov sprememb je 13. april opovdne, tako da bomo glasovali maja, julija pa bo to obravnavano na plenarnem zasedanju. Taka je časovnica za ta dosje. Dobro smo delali, komisar pride ob 11. To pomeni, da imamo zdaj kratek odmor in prosim kolege, da se vrnete ob 11. Torej prekinjamo do 11. Hvala. Voilà. Fine, fine, I do.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

So, liebe Kolleginnen und Kollegen, willkommen zurück. Torej, spoštovani kolegi in kolegice, dobrodošli nazaj. Pristali smo pri 13. točki dnevnega reda. Gre za izmenjavo mnen s komisarjem Janezom Potočnikom, ki ga lepo pozdravljam med nami. Dobro se še spominjamo javne predstavitve, prednje parlament potrdil komisijo. Ravno tako pa pozdravljam tudi generalnega direktorja, gospoda Feitenberga, ki ga zelo dobro poznamo iz vseh podnebnih razprav v času pred Kevenhavnom. Gospod Potočnik, torej dobrodošli v odboru za okolje pri javni predstavitvi in smo že obravnavali nekaj tem. Od teda je minilo nekaj mesecev in zdaj nas seveda zanima, kakšen je vaš program za bližno prihodnost in tudi za preostanek mandata. In imamo uro in pol časa za to, da si izmenjamo mnenja o pomembnih okoljskih temah za Evropsko unijo. Torej, uh, Eh, brez nadaljnega vam kar dajem besedo za vašo uvodno predstavitev. Eh, Hvala, gospod predsednik. Lep pozdrav vsem, spoštovani poslanci in poslanke, gospe in gospodje. Najprej se vam zahvaljujem za to priložnost, da sem danes prišel sem. Kot je predsednik že omenil, je minilo nekaj tednov od mojega zaslišanja in eh, to je dobra priložnost, da se vam zahvalim za zaupanje, ki ste mi ga takrat izkazali. Eh, čeprav torej ni minilo dolgo, smo dosegli nekaj napredka glede določenih tem in sicer gre za zakonodajo REACH in trgovino z ogroženimi vrstami. Obvestil vas bom seveda o tem napredku, hkrati pa mi daje ta sestanek dobro priložnost, da uh,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 kot veste, smo eh, veliko energije in časa eh, v zadnjem času posvetili novi strategiji, ki bo nadomestila Lizbonsko strategijo. Evropska strategija za leto 2020 eh, združuje okoljske pomislike z gospodarskimi vidiki in to je ključno za to, da bomo dosegli tisto, kar evropejci želijo, torej rast in delovna mesta v zdravem okolju. Ena od zanimivih razprav, ki smo jih imeli in ki je danes deležna veliko pozornosti, je vprašanje rast ali ne. Mislim, da bi bilo preprosto neodgovorno, če bi v času, ko prihaja do velike brezposobnosti in ko imamo velike težave v gospodarstvu, se ne osredotočali na rast in e, delovna mesta. Ravno tako pa bi bilo neodgovorno, če se ne bi vprašali tudi, kakšno rast želimo in kakšna delovna mesta želimo. Zato mislim, da strategija za leto 2020 dobro združuje oba elementa, kot je to tudi nujno. Glede na to, da naj bi prebivalstvo sveta do leta 2050 doseglo 9 milijard, je jasno, da bomo imeli težave z zagotavljanjem zadostnih virov za vse. In to jasno pomeni, da nimamo nobene izbire, temveč da moramo spremeniti svoje vzorce proizvodnje, če želimo ohraniti planet za prihodnje generacije. To pomeni eh, korenito spremembo in z veseljem eh, sam pri tem sodelujem. To pomeni, da bo potrebno oblikovati politike, s katerimi bomo zmanjšali svoj vpliv na okolje. Kakšni so torej moji načrti za prihodnje dve leti? Morda se spomnite, da sem v svojem eh, zaslišanju izpostavil tri prednostne naloge. Eh, učinkovita raba virov, eh, odpornost naših ekosistemov in biotske raznovrstnosti ter zagotavljanje aktivne implementacije zak, eh, okoljske zakonodaje. Eh, da bi vse to uresničil, sem pripravil eh, časovnico, eh, kako bom uresničil te napovedi oziroma te načrte v letih 2010 in 2011. Naj vam eh, podam pregled. Najprej leto 2010. Zelena rast je, kot veste, ključnega pomena za Evropsko strategijo 2020, vendar do nje ne bo prišlo, če ne bomo skrbeli za svoje naravne vire. Biotska raznovrstnost je sama po sebi vir, ki nam nudi eh, čisto vodo, eh, les, eh, rekreacijo in tako naprej. Ključnega pomena je za naše gospodarstvo in za dobrobit naših državljanov. Če ne bomo upravljali svojih ekosistemov, bomo te vire lahko izgubili. In veliko denarja in časa nas bo stalo, če jih bomo poskušali do, nadomestiti z umetnimi rešitvami. Ampak kljub našim prizadevanjem eh, biotska raznovrstnost upada. Eh, širjenje mest, rast populacije, eh, vse to še pospešuje eh, izumiranje vrst in propad ekosistemov s čimer upada tudi biotska raznovrstnost. Zadnje sporočilo komisije, ki eh, ga je podprl tudi eh, Evropski svet, je zato zelo pomembno. Gre za pomemben menik v naših prizadevanjih, da bi se soočili s temi izzivi. Ravno tako pa je to tudi del priprav na mednarodna pogajanja, ki bodo potekala v goji letos. Tam moramo na globalni ravni doseči kar največji napredek z veseljem bom prisluhnil uh, vašim stališčem, eh, še posebej preko sporoč poročila gospe Delong. In eh, prizadeval si bom za realistično in učinkovito strategijo za biotsko raznovrstnost, ki upam, da jo bomo oblikovali čim prej po končanih pogajanjih v goji. To je torej eh, ključen element našega delovnega programa za letošnje leto. Eh, naš uspeh na tem področju pa bo odvisen tudi od tega, v kolikšni miri se bodo ti naši načrti odražali eh, v naših načrtih in sektorskih politikah. Ravno tako pa je potrebno poskrbeti tudi za ustrezno financiranje. Eh, vse to so stvari, na katerih bomo morali v prihodnjih mesecih trdo delati. Ampak Samo zaščita našega naravnega kapitala ne bo dovolj. E, potrebujemo širšo vizijo za zeleno rast. To bomo oblikovali v povezavi z našim delom na področju biotske raznovrstnosti. Ekoindustrija je že danes eden najbolj dinamičnih sektorjev v Evropi. Ustvarja delovna mesta na vseh področjih, vendar moramo poskrbeti za eh, razširitev teh eh, trendov na vse dele gospodarstva. Prejiti moramo na širšo definicijo ekoinovacij. E, eh, naprimer, e, eh, gre za, ko gre za uporabo odpadkov, ki so danes bolj dragoceni kot kadarkoli, najti moramo nove načine uporabe in recikliranja teh e, odpadkov, kar pomeni tako nove tehnologije kot nova podjetja. Potrebujemo pa tudi čiste industrije, ne samo industrije, ki čistijo. In zato nameravam letos delati eh, in oziroma pripraviti pobudo, s katero bomo zagotovili posodobitev novih zelenih poslovnih modelov. Na ta način bomo nadgradili eko inovacije z zelenim javnim naročanjem, eh, Podpirali bomo podjetja, ki se povezujejo zato, da bi bila uspešna na globalnem trgu in uporabili čim več politik za to, da bi dali zagon ekoinovacijam. Eh, glede tega sem se že pogovarjal z gospodom Majer Kramerjem, ki je bil eh, generalni sekretar Zvezdne republike Nemčije za inovacije in ki je velik strokovnjak za področje ekoinovacij in eh, za učinkovitost virov. Leta 2011 Pa se bomo ozrli še dlje kot zgolj na ekoinovacije. Prihodnje leto želimo oblikovati konkretne načrte za učinkovito rabo virov. Učinkovito raba vira, ki ni bila vključena v Lizbonsko strategijo, je ena od sedmih. Uh, vodilnih projektov, ki jih predlagamo v strategiji za leto 2020. Učinkovita raba virov je nujna, povezana je z večjo produktivnostjo in z rastjo na tej razpredelnici, ki jo nažalost eh, ne vidite. Eh, vidite produktivnost virov na eni strani in pa eh, kazalnik rasti in konkurenčnosti na drugi strani. Torej, tista gospodarstva, ki bolj učinkovito uporabljajo vire, so bolj konkurenčna. Eh, drugi argument tukaj je, da je Evropa vedno bolj odvisna od uvoza virov, kar pomeni, da se konkurenca na trgu virov povečuje. S tem bi torej dobili tudi na trgu konkurenčno prednost kar pomeni, da je ta pristop v skladu z uh, običajnimi gospodarskimi pristopi. Uh, nižji stroški pomenijo večji dobiček. Ravno tako pa je to najbolj učinkovit način, tudi stroškovno učinkovit način, kako se lahko borimo proti podnebnim spremembam in zmanjšujemo emisije CO2. E, to vrsten pristop je torej e, človeško in tudi gospodarsko smisen. In e, konec koncev, je to tudi smiselno v času, ko moramo zategovati pasove in zmanjševati proračune. Pozval sem k revoluciji pri eh, uporabi tistega, kar imamo. To pomeni, da moramo živeti z viri našega planeta in to pomeni revolucijo, ki pomeni nov način razmišljanja in nov način recikliranja. In tukaj ne govorim samo o energiji, ki je seveda pomembna, gre za vse vire od eh, vode, mineralov, tal, eh, lesa in tako dalje. Naši viri so podlaga našega gospodarstva in naše blaginje vendar pa naša uporaba teh virov povzroča veliko okoljske škode in je preprosto uh, eh, neozdržna. Zato, da bi stvari izboljšali, potrebujemo gospodarske uh, razmere, kjer bomo imeli pristop življenskega cikla k vsem proizvodom. Zakaj so gospodarski pogoji tako pomembni? Če se vrnemo nekaj desetletji nazaj v času, se verjetno spomnite, da eh, smo bili v težki energetski krizi. Takrat so bile cene energentov zelo visoke, kar je spodbudilo investicije v raziskave in razvoj. Eh, Na dnevnem redu pa so bili tudi okoljski pomisliki. Potem so cene energentov zopet padle in tri ali štiri desetletja eh, smo živeli v iluziji, kar zadeva trajnostni razvoj. Te iluzije je sedaj konec, pred nami pa so problemi, ki jih moramo rešiti, podnebne spremembe in vse, kar je s tem povezano. Torej, Mislim, da so ta sporočila izredno pomembna, kajti vedno je potrebno začeti na začetku eh, z tistim, kar prvo vstopa v sistem. Mrsi kakšno orodje imamo na tem področju, ampak eh, učinkovita raba virov je eh, ključna, ker je relevantna za številna politična področja. To je potrebno vključiti v gospodarske, industrijske politike in v vse sektorje gospodarstva. Zato strategija za leto 2020 predstavlja najboljši način, kako lahko to dosežemo. Na evropski ravni bo moral tesno sodelovati s kolegi, predvsem s komisarji, odgovornimi za energetiko, promet, raziskave, gospodarstvo in strukturne politike. Na ravni držav članic pa moramo uveljaviti postaviti ustrezne smernice ter mehanizme za nadzor in spremljanje. Dobra novica pa je seveda, da ne začenjamo z začetka, imamo kar nekaj dobrih politik imamo uh, trajnostno industrijsko politiko uh, in eh, kar nekaj podobnih pobud. Ravno tako pa ima tudi kar nekaj držav članic pozitivne izkušnje. Kaj torej še potrebujemo? Najprej bi želel pridobiti podporo za dogovor o uh, neki krovni pobudi, ki bo pokrivala vsaj naslednje cilje. Uh, Eh, spodbujanje bolj trajnostnih ozorcev proizvodnje in potrošnje, eh, prilagajanje relativnih cen, ki naj bi odražale dejanske cene eh, virov. Eh, spodbujanje eh, zelenega gospodarstva z zelenim javnim naročanjem, eh, boljše razumevanje vpliva na okolje proizvodom v celotnem ciklu, zato da bi nadomestili tiste najbolj škodljive proizvode na trgu, izkoriščanje potencijala odpadkov za sekundarne serovine. Edini vir, ki je dejansko neomejen, so naši možgani in upam, da jih bomo kar najbolje izkoristili za to, da bomo oblikovali ustrezne predloge in jih uresničili. V letu 2001 bo končana tudi končna ocena šestega akcijskega načrta. Eh, in sicer bomo takrat prijeli poročilo Evropske okoljske agencije. Eh, to bomo eh, skupaj strategijo za leto 2020 obravnavali kot podlago za naše delo v letu 2011. Hkrati pa bodo na tem temeljile tudi odločitve glede sedmega akcijskega načrta za okolje, ki bo tega nasledil. Leta 2012 eh, in v prihodnje, torej že sedaj načrtujemo, eh, s čim se bomo ukvarjali. Eh, v spredju bo voda. Zadostna in čista voda je predpogoj za biotsko raznovrstnost, za gospodarske dejavnosti, za zdravje in dobro počutje vseh nas. Leta 2012 bom predložil eh, zeleno knjigo o varovanju evropskih voda. Tukaj bomo preučili učinkovitost držav članic pri uresničevanju zakonodaje za zaščito vode. Govorili bomo o dostopu do vode, o kakovosti vode in uh, obravnavali tudi tiste sektore, ki lahko prispevajo k dobremu statusu voda za leto 2015. Prav tako pa moramo zagotoviti, da bo vsa zakonodaja, ki je bila sprejeta v zadnjih letih o zraku, vodi, odpadkih, kemikalijah, ustrezno eh, izvajana in da je usklajena z našimi pobudami za ekoinovacije in zeleno rast. Vemo, da je na tem področju pred nami veliko dela. Tukaj se bom eh, osredotočal predvsem na preprečevanje kršitev, na zagotavljanje, da bodo države članice predane v resničevanju, na svetovanju državam članicam, vendar pa bom brez pomislekov eh, posegel tudi po sankcijah, če bo to potrebno. Na prvem uradnem obisku, ki sem ga izvedel pred eh, dvema tednoma in sicer sem obiskal svojo domačo državo, eh, to je bil tudi dan, ko smo začeli postopek zagotavljanja kršitev proti državi zaradi neuresničevanja zakonodaje. Torej, mislim, da je bilo sporočilo mojega obiska jasno. Dop, eh, torej, ta vidik dela bom dopolnjeval še z drugimi eh, področji, kjer si bom prizadeval za zeleno rast in uh, učinkovito rabo virov. Vseh teh pobud danes ne bom navedal, ampak kar nekaj jih je. Letos bom podrobno preučil upravljanje z bioodpadki, ureditev pitne vode, e, ureditev e, tekočih goril in preprečevanja e, nesreč in tako dalje. Če pogledamo dlje v prihodnost, delal bom na reviziji prednostnih snovi v okviru uh, okvirne direktive o vodi, ukvarjal se bom s na, programom Natura 2000 in tako dalje. Uh, nekaj, pri čemer bom potreboval veliko pomoči z vaše strani, je razmislek o tem, kako preoblikovati skupno kmetijsko politiko, skupno ribiško politiko in kako ustrezno oblikovati naše interese, tudi kar zadeva naslednjo finančno perspektivo. Za konec pa je tu še cela vrsta zakonodajnih dosejev, ki so v teku. E, veselim se nadaljnega sodelovanja z vami, svetom, s prihodnjimi e, predsedstvi Pomemben je uspešen zaključek zakonodaje glede nezakonite sečne, potem je tu zakonodaja o odpadni elektronski in električni opremi, zakonodaja o biocidih. Eh, koliko uspeha bomo tukaj dosegli, bo odvisno ne samo od mojih predlogov, ampak eh, tudi od stališč sveta in parlamenta. Imamo strategijo za Evropo 2020, ki mislim, da je dobra, vendar pa strategija sama ne bo prinesla uspeha. Pomembno je, da izkoristimo to priložnost in to strategijo prenesemo v prakso. Zato pa moramo tesno sodelovati in biti zelo aktivni. Ne smemo se zanašati na tisto, kar je zapisano na papirju. Upam, da lahko računam na vašo podporo. Moja vrata pa so vedno odprla, odprta in brez dvoma tudi za člane tega odbora. Hvala. Ja, finjacen dank, äh, komisar Janeš. Najlepša. Uh, Najlepša hvala, komisar Potočniku, za to filozofijo in vizije, eh, za vizijo eh, učinkovite rabe virov v Evropi. Predstavili ste cel, celo vrsto pobud in svežnjev, ki so pred nami. Eh, naš odbor pa je zelo radoveden. 25 poslancev je prosilo za besedo. In Zato predlagam, eh, da vsak dobi dve minuti, če želite vsi priti na vrsto. In koordinator gospod Zeber bo eh, začel in bo eh, vzoren pri tem. Torej, gospod Janez Potočnik je bil dober že na predstavitvi, sedaj pa je še boljši. In uh, Prav gotovo je generalnemu direktoratu podal nov zagon. Veselijo me zlasti vaše ideje o vodi. Imam konkretno vprašanje za vas, gospod komisar. Pri izvajanju okvirne direktive o vodah sedaj vidimo, da obstajajo velike razlike med izvajanjem v posameznih državah članicah, zlasti kar se tiče um, izrabe vodne eh, sile. Naprimer, eh, Avstrija ima pomembne kriterije, kar se tiče trajnostne izrabe voda, ali vidite možnosti za ustvarjanje enakih pogojev za vse, tako da ne bodo obstajale tako velike razlike, ko gre za izrabo vodne energije. Morda bi lahko komisija tukaj poskrbela za izenačenje pogojev za vse. Pa še nekaj sem opazil v vaši predstavitvi. Veliko imate dobrih idej, niste pa govorili o komunikaciji. Kakor veste, okoljsko politiko zaznamujejo vizije. Vizije pa pogosto pomenijo tudi izvajanje v konkretnem življenju državljanov. Kako lahko tukaj vključimo v državljane? Lahko imate dobre ideje, ampak. Eh, tudi ljudi je potrebno vključiti. Ali lahko poveste nekaj o tem, kaj komisija predvideva na področju komunikacije, kako vaše ideje sporočati ljudem. In pa potem še tema gensko spremenjenih organizmov. Vem, da eh, niste glavni, ki ste za to pristojni, ampak eh, ocena tveganja pri gensko spremenjenih organizmih ima opraviti tudi z vašim resorjem. Kako boste torej pokrili tukaj okoljski vidik In pa tukaj se bom ustavil, ker imam samo dve minuti. Hvala lepa, čudovito, sedaj pa Linda McKeven. Um, Hvala komisarju za predstavitev. Prav imate. Osredotočiti se morate na koherenco. Govorili ste o energijo, Če se spomnite, v 70-ih smo želeli varčevati z energijo, potem smo se premaknili na liberalizacijo, smo želeli poceni energijo, recimo tukaj pihajo eh, klimatske naprave, pa tukaj sploh ni neprehladno, nepretoplo, ne zato tega ne bi potrebovali. Torej sprejeli smo veliko slabih odložitev v zadnjih 25-30 letih in zato imate prav, da je potrebno to spremeniti. Prav tako boste imeli našo podporo pri skupni kmetijski politiki, pri ribištvu, potem na zagotoviti, da bodo na vseh teh področjih spoštovali okolje. To so tiste ključne točke za naslednjih nekaj let. E, omenili ste glavna politična področja, ampak kakšne so vaše konkretne pobude, kakšna je vaša strategija za biotsko raznovrstnost, kakšne ukrepe lahko pričakujemo, Kakš, kaj bo naredila Evropska unija za to, da bo ohranila biotsko raznovrstnost in ne bo samo govorila o tem, kako je to pomembno, kakšne odločitve bodo sprejete na evropski ravni. In pa potem še, kar se tiče kvalitete zraka, ali boste nadaljevali z raziskavo kvaliteti zraka v notranjosti stavb. Eh, zanima me, ali nameravate to raziskavo nadaljevati ali ne. Hvala lepa, sedaj pa Chris Davis. Ali lahko tukaj predam besedo gospodu Gerbrandiju? Hvala, Kris. Eh, hvala tudi komisarju za jasno predstavitev njegovih prednostnih nalog. Njegov program je izredno ambiciozen, prosili ste za našo pomoč in mislim, da vam bo ta tudi potrebna. Zelo sem bil eh, vesel, da ste omenili pomembnost biotske raznovrstnosti. Moje vprašanje je povezano oziroma temeli na izkušnjah iz konference o CITES. To je ena izmed redkih forumov o biotski raznovrstnosti, kjer imamo tudi mednarodni pravni vpliv. Končni rezultat je bil izredno slab. Še bolj eh, čudno je bilo pa to, da Evropska unija ni imela nobenega vpliva na končni rezultat. Več, eh, veliko ima tukaj opraviti z notranjo organizacijo države članice. 5-6 ur se med seboj na dan uskladujejo in potem pozabijo, da obstaja še 50 drugih držav na svetu, ki odločajo o biotski raznovrstnosti. Zato me zanima, kako nameravate rešiti ta problem. Pa še nekaj. Evropska unija je bila tako pozna s svojim skupnim stališčem, da je na primer japonski minister za ribištvo že prej obiskal vse države po svetu, zato da bi jih pridobil na njihovo stran. Torej, kar se tiče diplomatskih aktivnosti Evropske unije, kakšno je vaše mnenje? Ali bi lahko to delovanje okrepili? In še zadnja točka ima prav tako upraviti z diplomatskimi veščinami in z vprašanjem, kako uporabiti druge inštrumente, ne samo znanstvene, tudi naše zunanje delovanje. Hvala lepa, sedaj pa sad v Hasi. Hvala lepa. Hvala komisarju za to, da se udeležuje te razprave. En teden pred veliko nočjo smo se srečali z komisarjem Tajanjem v Helsinkih in objavili ste tri glavne dogovore med vami in pa komisarjem Tajanjem o Riču. ta dogovor naj bi odpravil zastoj, eh, ki že nekaj časa vlada na tem področju. No, to je bilo sicer pozitivno, ampak pogosto se hudič skriva v podrobnostih. Nekatere podrobnosti so takšne, da mi z njimi nismo zadovoljni in uh, menimo, da vaš dogovor ne izpolnjuje tega, kar je od vas zahteval odbor za okolje. Najprej gre za vprašanje nevarnih snovi. Obstaja več kot 500 snovi, eh, ki so takšne in vi ste objavili, da bomo k temu seznamu dodali še 106 eh, teh nevarnih snovi. In končna vsota bo potem 105, 135, se pravi 350 snovi še vedno ne bo uvršenih na seznam. Torej, če bi, če bi nadaljevali s tem dogovorom, potem bi potrebovali več kot deset let, preden bi vse trenutno znane nevarne snovi uvrščene na seznam in bi za nje vedeli potrošniki. In pa potem še kriteriji za PBD. No, to pa naslednjič pravi predsednik. No, morda bi lahko imeli več krogov odgovorov. Prosim, da ste kratki, sicer eh, nas bo čas povozil. No, razumem, ampak eh, na to je težko odgovoriti na kratko. Gospod Zeber, enaki pogoji za vse pri uh, okvirni direktivi o vodah? Da, tukaj je odgovor da, prizadevali se bomo za te enake pogoje za vse. Uh, prav tako ste pravilno omenili komunikacijo. Včeraj popovdne smo razpravljali s Karlom o tem, kaj narediti. Samo kratka zgodba. Ko sem se pogajal za vstop Slovenije, smo objavili naslednje sporočilo v tisku. Če bi nekdo želel sodelovati za svojim stališčem eh, in eh, samo z dveh področji so se oglasili ljudje eh, in sicer okolje in pa področje. In pa kmetijstvo. Eh, srečal se bom z eh, premijejem v eh, moji lasni državi in se bova pogovarjala o nezakonitih odlagališčih. In nekaj takega bi se želel tudi na evropski ravni. Potrebujemo ljudi na licu mesta. Ni dovolj, da imamo samo sporočanja iz uh, samega središča. Uh, mislim, da smo tukaj že napredni v primerjavi z drugimi in eh, vse skupaj je potrebno razviti v to smer. Potem, kar se tiče gensko spremenjenih organizmih, eh, pogosto dobivam vprašanja o tem. Tukaj imamo sedaj pač prehodno obdobje. Eh, vsi ljudje, ki so odgovorni za GMO, so sedaj bili premaknjeni v pisarno gospoda Dalija. E, spet smo razpravljali o tem vprašanju v komisiji. Vemo, da moramo biti sposobni odgovoriti na vprašanja, ki so povezana z gensko spremenjenimi organizmi in pa okoljem. To vemo in vemo, da moram tudi jaz aktivno sodelovati v razpravah o uh, gensko spremenjenih organizmih v komisiji. Torej, uh, ne bomo enako aktivni, kot smo bili prej, ampak potrebujemo takšne ljudi, ki bodo upoštevali tudi okoljski vidik pri tem vprašanju. Gospa McEwan. Konkreten odgovor, ki vam lahko povem, je preberite moj ogovor o skupni kmetijski politiki, ki je dvignil kar nekaj prahu uh, v kmetijstvu. To sem naredil namenoma. Ne gre za. Mojo, ne gre za uradno stališče komisije, sem pa uskladil moj govor z stališči gospoda Čiolosa in tudi on zagovarja logični pristop. Logika je enostavna. Uh, imamo evropsko zemljo, če vzamemo mesta, potem imamo približno polovico gozdov in polovico kmetijskih površin. In eh, ljudje, ki delujejo na tem ozemlju, so eh, kmetje, ki opravljajo svoje delo in eh, ki so zato tudi plačani. Ampak, če nam je resnično mar za zemljo, za vodo, za kmetijstvo, potem eh, moramo upoštevati, da ti ljudje opravljajo javne storitve in da jim moramo za to plačati. Obstajajo velike skrbi v kmetijstvu danes, ampak obstajajo tudi nasprotni glasovi. Če bi oboje združili, potem bi dobili tudi podporo za prihodnjo kmetijsko politiko, ki bi bila nekakšna skupna kmetijska in okoljska politika. S tem sem tudi končal moj govor. Konec koncev je to uh, nekaj, kar bi prineslo rezultate. In pa potem omenili ste tudi strategijo o biotski raznovrstnosti, to bo eden izmed najtežavnejših dokumentih za letošnje leto, ampak prav gotovo bi se želeli, da bi ta dokument bil kar se da konkreten, tako da ne bo nobenih. Uh, nobenega dvoma o tem, ali ščitimo raznovrstnost ali ne. Tudi o tem sem imel nedavno govor, ki ga lahko najdete na moji spletni strani. No, ampak želel bi še več slišati o tem, preden bom predlagal konkretne ukrepe. Uh, in pa potem m, mm, kvaliteta zraka v notranjosti stavb. Ta raziskava je v zelo zgodni fazi, če sem prav razumel. Gospod Gerbrandi, vi sami ste povedali to, kar, sem, kar bi rekel tudi jaz. Najboljša lekcija, ki smo se je naučili, eh, torej to je najpomembnejša lekcija, ki smo se je naučili, kako ne in implementirati Lizbonske pogodbe, ko govorimo o CITES-u. V CITES-u uh, imamo pač skri, uh, tajno glasovanje in niti ne vemo, kako so države članice glasovale. Pa vendar upam, da so glasovale tako, kot smo se dogovorili. Pomembno je, da se ta situacija spremeni in da spregovorimo z enim glasom. In drugič, izgubili smo veliko časa ko gre za diplomatske notranje aktivnosti. V prejšnji komisiji bi že morali pripraviti ustrezen predlog za gospoda Manakijeva, sva se v enem dnevu odločila, saj sva želila, da bi imeli vsaj nekaj časa za to, da bi prenesli sporočilo o tem, kaj smo se dogovorili. Ampak potem so države članice potrebovale še dva ali tri sestanke koreperja, preden so se odločile. In eh, če se to zgodi, potem eh, pridemo na mednarodno konferenco samo z zadovoljstvom, da smo sprejeli lasno stališče, predtem pa partnerji, ki nasprotujejo našem stališčem, lobirajo pri drugih državah eh, in to ni način, kako bi morali delovati. In pa potem tretjič, dobri predlogi so prihajali iz držav članic, ki bi jih sam takoj podprl, če bi imel mandat za to, ampak tega mandata nimam. Torej, ta obseg mandata je tudi nekaj, o čemer smo se marsikaj naučili ne moremo biti samo zadovoljni s tem, da dobimo dobre dogovore doma, pa potem ne uspemo na mednarodni ravni in ne dosežemo ničesar. Potrebna je torej kombinacija inštrumentov tako zunanjih kot notranjih. To bi povečalo našo učinkovitost potem tudi kar se tiče IKAT-a, kar se tiče ribiških skupnosti, eh, tudi tukaj se je potrebno pogovarjati. O tem se bom pogovoril za svojo kolegico, mislim, da pa, da gospoda Manaki dobro razume resnost tega problema. In pa še ne nazadnje o Riču. Lahko rečemo, da če smo zadovoljni ali ne. Ampak če je nekdo zadovoljen s tem, da se tri leta nič ne premakne, potem eh, to kaže na resnično nezadovoljstvo. Zato sem želel pospešiti implementacijo Riča. In osebno mislim, da je dogovor, ki smo ga dosegli skupaj s podpredsednikom Tajanjem, da je ta dober za okolje. Nekaj izmed eh, teh eh, iz teh dogovorov bom ponovil, zato da bo vsem jasno. Torej, dogovorili smo se, da ne bo podaljšanje prvega roka, torej novembra 2010. To je bil prvi dogovor. Potem priloga. Dogovorili smo se, da bomo upoštevali vse podatke o snoveh PBT in podobnih. Eh, ugotovili smo tudi, da so potrebne prehodne določbe, zato da bo industrija imela dovolj časa. Eh, priloga 13 bo popravljena in bo podvržena postopku komitologije kar najhitreje. To je bil naš predlog. In trenutno komisija že obravnava to prilogo. Ko govorim kar najhitreje, to pomeni v tem primeru nemudoma. Gre za nekaj, kar je bilo dve leti in pol v zastoju. In pa potem še uh, nevarne snovi. Uh, vem, da takšnih snovi obstaja veliko, morda 500, morda 1000, ampak v tem trenutku nimamo jasnega dogovora o tem, koliko je teh snovi. Pa gotovo teh, je teh snovi veliko več, kot pa to, kar predlagamo. trenutno je bilo takšnih snovi 29 na seznamu kandidatk. Torej, imeli bo 43 snovi na leto na seznam kandidatov za uvrstitev v ta seznam. To je največja zmogljivost, ki jo lahko uh, dobimo. Uh, Agencija za kemične snovi bi lahko uh, Eh, preprosto več eh, predlogov ne more obravnavati. Ta agencija potrebuje vsaj tri leta za to, da bo polno operativna. Še vedno zaposlujejo ljudi, imajo 320 zaposlenih ali nekaj takega in imeli bodo 400 zaposlenih. In uh, ne smemo preveč pritiskati na njih. Želim si, da bi vse skupaj pospešili in da bi, si, da bi se dogovorili za časovnico uh, po teh 106 snovi, ki bi jih dodali po letu 2009 eh, in da bi potem imeli končen seznam 135 snovi. Vemo tudi, da trenutna zakonodaja je lahko dvoumna, zato je ena izmed možnosti, da počakamo eno leto, morda več zato da dobimo jasno pravno interpretacijo. Druga možnost pa je, da začnemo za implementacijo. Za primerno kontrolo je jasno, gre za substitucijo, za socioekonomski vidik pa imamo tako imenovano analizo alternativ z časovnim načrtom in to je približno enako kot substitucija, ampak eh, pač tega ne imenujemo na enak način. In pa objavili bomo tudi dokument za smernice v uradnem listu komisije, to pomeni, da bo moralo biti prevedeno v 22 jezikov. In to je tudi glavni pomislek eh, majhnih in srednje velikih podjetij, da torej nimajo dostopa do teh dokumentov v lastnem jeziku. Oprostite, da sem bil eh, tako dolg, ampak mislim, da je vse skupaj bilo zanimivo za odbor. Eh, zanimivo, kajti naša delegacija bo jutri in pojutrišnjem obiskala Helsinke. Naslednji je Andreas Pirilo. Gospod <clears throat> predsednik. Gospod komisar, hvala za vašo predstav. Eh, ne, gospod Pirelo, potem pa gospod Petrle. Gracias, señor presidente. Quiero referirme a los bosques. Eh, en materia de bosques. Hvala lepa. Rad bi govoril o gozdovih. Na tem področju obstaja veliko akcijskih načrtov, zelena knjiga, ampak ne smemo imeti 27 različnih politik o tem eh, v Evropski uniji. Morda pa bi lahko imeli dve politiki, za jug in za sever. Zanima me, ali predvidevate v Evropski komisiji integrirano, enotno politiko o gozdovih, ali menite, da boste to politiko razvijali v vašem mandatu, torej ali bo ta politika enotna oziroma ali boste upoštevali različne značilnosti gostov v različnih delih Evrope. Predsednik, gospod komisar, hvala za, za vašo predstavitev in jaz se popolnoma strinjam z vašim pogledom na potrebo po širši eh, strategiji zelene rasti. Vesel sem, da sta ravno eh, vi dva, se pravi vi in komisar Ettinger, največ govorila o potrebi po spremembi paradigme kar je seveda daleč stran od tega, kar je rekel Šuman, da lahko napredujemo samo z malimi koraki. Zanima me, kaj lahko komisija prispeva k temu, da bomo začeli delati daljše korake v eh, isti smeri in v tem smislu me posebej zanima, kako bo potekalo sodelovanje med vami in komisarjem Ettingerjem. Eh, imam zelo konkretno vprašanje. V Evropi, eh, ki si postavlja ambiciozne cilje glede toplogrednih plinov, imamo še vedno namere, da bi gradili termoelektrarne, eh, pri nas celo termoelektrarno na lignit. Mene zanima čisto konkreten odnos komisije oziroma vaju dveh do eh, tega potencijalnega oziroma konkretnega onesnaževalca. Drugič, govorili ste o potrebi po novih izdelkih. Mene zanima, tudi zato, ker ste bili prej mm, komisar za znanost in raziskovanje, kako vidite možnosti združevanja intelektualnih oziroma tehnoloških potencijalov za to, da bomo podprli proizvodnjo novih izdelkov. Ljudje težko razumejo, ko govorimo o vizijah, o strategijah, zanima pa jih, kaj lahko naredimo za to, da bomo prej prišli do dobrega električnega avta. Me zanima, kako deluje zdaj Evropski tehnološki inštitut v tem smislu, lahko pri njem računamo na

dobil vaš odgovor na vprašanje o sežigalcih smeti, um, odpadkov. In vaš odgovor je pozitiven. Govorimo o tem, da se je količina emisij CO2 iz sežigalcev odpadkov zmanjšala za kar 200 odstotkov. Torej zdi se, da to dobro deluje. In potem še drugič, če se vrnem k Riču glede na to, da gremo v, v Helsinke. Where, where the... Endokrini motilci. Kje so ti na seznamu? Ali se jim daje prednost? Upam, da bomo to lahko obravnavali tudi v agenciji za v, za kemične izdelke. Govorili smo o izdelkih, ki se naprimer eh, uporabljajo v otroški prehrani in tako naprej. Eh, Zdilo se mi je, da bo rič namenjen temu, da dosežemo nekš, nekakšno evropsko eh, regulacijo glede kemičnih snovi, ampak ko gre za endokrine montilce, se zdi, da tukaj nismo dovolj napredovali. Poslušam, Tisztelt biztos úr! Gospod Áder! Néhány perccel ezelőtt a következőt mondta. Gospod komisár, pred nekaj minutami ste povedali naslednje. Povedali ste, da potrebujemo čisto industrijo, ne pa samo čistilne naprave v industriji. Z vami se popolnoma strinjam. Na vaši predstavitvi smo govorili tudi o vprašanju tehnologijo za delo v ridnik, rudnikih, ki deluje s pomočjo cianida. O tem smo vam postavili tudi ustno vprašanje in podali ste zelo uraden uh, odgovor. Ne samo naša politična skupina, ampak tudi uh, skupina ALDE, uh, poslanci ljudske stranke, vse nas zanima ta tema. O tej temi ste govorili tudi v vašem prejšnjem mandatu, pa tudi v sedanjem mandatu. Moje vprašanje je naslednje. Ta tema bo v dveh tednih oziroma čez dva tedna obravnavana na zasedanju v Štrasburu. Imeli bomo tudi razpravo o tem, ali podpirata prepoved uporabe cianida v rudarski tehnologiji Mislim, da tukaj potrebujemo neko revolucijo razuma. Ni dovolj, da dobivamo samo uradne odgovore. Vi morate biti vodilni v tej revoluciji razuma. Vi se morate zauzemati za ta stališča. Naslednji je Kriton Arsenis. Thank you very much. And, uh... Hvala lepa. Vesel sem vaše prisotnosti danes tukaj, gospod eh, komisar, in zelo dobro je tudi, da ste začeli eh, s tem vprašanjem učinkovitosti verov. In eh, seveda to je obdobje, ko vsi iščemo nek nov zagon po neuspehu v Kebenhavnu. In tu smo priča tudi globalnemu krčenju gozdov, Odgo, eh, potem eh, sprejeta je že bila odločitev tudi o vsoti dveh milijard. Dejstvo pa je, da v Evropski uniji zaenkrat eh, še ni prave prepovedi, ki bi se nanašala na nezakonito sečnjo. In uh, skratka, dejstvo je, da tu uh, imamo določen vzpostavljen sistem in uh, tudi to, da nišče ne more preprečiti, da se ne bi takega lesa, nezakonito pridobljenega lesa, prodajalo na trgu. In uh, rekli ste, naprimer, da. da bo nekatere eh, zadeve zelo težko uveljaviti, vendar pa se sprašujemo, kako, eh, glede na in ali, je, eh, ali so stroški prepovedi resnično tako visoki, da to lahko upravičuje sistem, ki vsebuje toliko pravnih vrzeli. Herr Kommissar, herzlich willkommen. Sie sind Karl-Heinz Florenz. Gospod komisar, dobrodošli. Veliko poslancev vas je že hvalilo, lahko se tem samo priključim. Mene vedno znova skrbi implementacija evropskih pravil, ki smo jih vsi skupaj sklenili. Vi ste rekli, da boste napovedali strože korake. Kaj to pomeni? Ali lahko pojasnite, kaj mislite s tem? Vse to, kar sprejemamo, je, nima nobenega smisla, če tega ne izvajamo. Naprimer, ta trojni E eh, je primere za to, kako slabe so regulacije, ki se potem ne izvajajo na, eh, v realnosti. Pa potem ne mislim samo na nove države, ampak se na stare. Gospa Grostet, hvala lepa. Eh, žal je, se je v Kebenhavnu eh, zgodil neuspeh in eh, ta podnebni svežen eh, je eh, predvidel poseben mehanizem, ki zadeva oglik in sicer na meji, da se ne bi angažirali na regulativi v zvezi s podnebje, vendar predvideli prostovoljno podporo podporo eh, inovacijski eh, industrijski politiki. In eh, kakšno je vaše stališče zlasti z eh, vidika eh, razmišljanj o posledicah Kjöbenhavna, eh, glede tega možnega mehanizma eh, za režim oglika na mejah, potem pa tudi eh, te ekoinovacije, z vidika ekoinovacije, glede na to, da ste govorili o inovativnem pristopu, zato da bi Evropska unija lahko delovala na enaki ravni kot ZDA, kajti obstaja kriza in kar opažamo, da obstaja zelo veliko razvoja in stvari gredo naprej v ZDA, pa tudi v drugih predeljih sveta, ne pa tudi v Evropski uniji. Kako delovati tako, da bomo še naprej učinkoviti eh, z vidika podnebnih eh, sprememb, hkrati pa tudi imeli pravo, napredno, inovativno industrijsko politiko v Evropi. Kristina Gutierrez. Hvala lepa. Več vprašanj je že bilo zastavljenih, pa tudi eh, izražanje skrbi z vidika gospodarstva, zaposlevanja in tako dalje. Najprej bi želela omeniti eno ali dve vprašanji. Zanimivo je bilo to, kar ste povedali v zvezi z zelenim gospodarstvom. E, vaš pristop pa me skrbi kratkoročno gledano. E, Naprimer, ko gledamo na kmetijstvo ali vodo, ali bo upoštevana biotska raznovrstnost, kajti e, vemo, da se že dogaja na nekaterih področjih, da zaradi onesnaževanja in podobno, podobnih problemov, da se živali ne eh, razmnožujejo več. To je zelo pomemben vidik in to morate upoštevati, eh, ko zastavljate svoje delo. Moja druga pripomba je naslednja. Vedno sem menila, da je direktiva o okoljskih vplivih direktiva, ki ni upoštevala razsežnosti nacionalne dediščine in mogoče seveda niste obkroženi z pravimi sodelavci, da bi lahko delali na tem, vendar pa, če Evropska unija upošteva eh, to razsežnost dediščine in eh, to je bilo naprimer omenjeno včeraj, ko smo razpravljali o električnih in elektronskih eh, odpadkih. Torej, kako bomo eh, obravnavali to? Ne zapiramo muzejev ali zgodovinskih spomenikov z drugimi besedami zaradi ugotovljenih eh, nekompatibilnosti. Tudi vizualna, vizualna dediščina. Thank you, Hvala, eh, gospod eh, predsednik. Pa, eh, Tudi eh, zahvaljujem se vam, gospod eh, komisar, večkrat ste že omenili učinkovitost, vero in tako dalje. Zelo pomembno je, da razširimo agendo, kajti čim začnemo brati načrte komisije in tako dalje, vidimo, da zelo hitro eh, pristanejo pri tem, da govorijo samo o rabi energije. Zato je ta agenda, ki se nanaša na učinkovitost verov, vode, materijalov, snovi, eh, kovin in tako dalje, še kako tako pomembno. Kaj pa, žel, kaj pa hočemo povedati, ko omenjamo besedo učinkovitost verov? Še vedno govorimo o rastočih eh, potrebah po energijah eh, in po vse večji rabi eh, tal, energije in tako dalje. In o kakšnih konkretnih načrtih razmišljate oziroma jih imate v mislih? z tega vidika in iz naslova učinkovitosti verov. Seveda eh, se pogovarjate z različnimi komisarji in eh, skupinami, eh, ko gre za to. In To seveda ne bo lahko, to se zavedamo, vendar mogoče konkreten primer oziroma eh, konkretno vprašanje, ko govorimo o trajnostnem vidiku eh, biobiotske raznovrstnosti, e, eh, naprimer, e, eh, kako zagotoviti, da bo dejansko e, to področje trajnostno in da se bo razvijalo trajnostno, da bodo e, tudi politike na tem področju bioenergije trajnostne. Kako se boste tega lotili? Hvala lepa. Ja, Hvala gospa Van Bremt. Naj povem uvodoma, da se seveda eh, da se seveda strinjam, da je potrebno negovati eh, naravne vere. Eh, več odborov in parlament eh, je o tem razpravljalo, eh, razpravljalo o biogorivih, eh, vendar pa nismo slišali še česa konkretnega za vaše strani v tem pogledu. In tu je tudi trio, trojka sveta, ki je razpravljala o tem vprašanju nekateri tega ne podpirajo, naprimer generalni sekretar komisije, eh, generalna sekretarka. Tu je več členov, ki bi jih lahko eh, eh, uveljavljali tudi v okviru obstoječe direktive za odpadke. Skratka, tu so ti pomembni vidiki, ki kažejo na vidike, ki vključujejo tudi ponovno uporabo odpadkov. Menim, da gre za nekaj, kar bi govorilo v prid ločeni direktivi in ne samo o recikliranju, kajti bioodpadki so lahko predmet ločenega zbiranja in podobno. Hkrati tudi menim, eh, da bi bilo dobro vedeti, ali, se bi, ali ste naklonjeni temu, eh, ko gre za bioodpadke in ali lahko tudi kaj podobnega od vas pričakujejo. Eh, kot, ste, kot lahko opažate. Eh, skratka, dobi, dobivate vsa ta vprašanja in eh, pomembno je, da kolegi tudi sprožijo ta vprašanja, torej ne menite in ne počutite se neprijetno, da morate absolutno na vse kompletno odgovoriti. Ah, Hvala, gospod predsednik. Želel bi zastaviti dvoje vprašanj komisarju. Prvič v zvezi s hrupom. Gre za direktivo iz leta 2002. Članice naj bi, se, eh, eh, torej, naj bi izvedle eh, posebna poročila oziroma to elaborirala, pripravila tudi načrte. In sicer naj bi bilo to na voljo že do julija 2009, potem eh, ustrezna poročila svetu eh, glede implementacije direktive in tudi ocene bodočih potreb, kakor tudi bodočih ukrepov eh, sa strani Evropske unije o hrupu. To poročilo sveta sedaj pričakujemo do konca maja. Ali lahko, komisar, zagotovite eh, temu odboru, da bo prišlo do predloga za revideranje eh, teh določb, zlasti za vidika minimalnih zahtev in pa tudi eh, zgornjih mej hrupa? Potem tudi glede obravnavanja velikih verov Eh, onesnaženja eh, s hrupi v zgradbah, potem naprimer eh, hrup, ki nastaja zaradi letal in podobno. Potem so tu tudi zahteve, ki se nanašajo na kakovost zraka. 30. 13. januarja ste tudi objavili prenovo direktive s strani nacionalnih najvišjih eh, emisijskih ravni. Vemo, da je to resen problem ali lahko poveste, kako daleč je eh, sedaj ta predlog. Potem me še zanima v tem akcijskem načrtu, zakaj to ni ušteto. Zdaj.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 oblikovali zato, da bi upoštevali okolje in trajnosti razvoj skupnosti, ki eh, živijo Eh, na določenem območju. Mislim, da gre za pomembno vprašanje in Nature dva, Natura 2000 je izjemno pomembna za nove države Unije, kajti v nekaterih primerjih je eh, Natura 2000 eh, praktično onemogočila gospodarski razvoj skupnosti. Eh, Eh, ni mogoče graditi novih eh, cest, kanalizacijskih omrežij in še druge potrebne eh, infrastrukture. Imam vprašanje, kakšne, kakšni so vaši cilji in prednostne naloge, ko gre za upravljanje z vsemi temi sistemi v okviru Nature 2000. Moje drugo vprašanje, kako naj poteka sofinanciranje unije glede teh omrežij. Hvala lepa.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 Eh, gospod predsednik. Eh, torej, eh, še, kar se mi zdi še posebej pomembno, je, da pravzaprav ne določamo cen teh različnih proizvodov. Ali lahko poveste, kako se boste lotili tega vprašanja? Če pogledamo na kmetijsko politiko, smo ugotovili, da obstaja tu tržni neuspeh oziroma nedelovanje z tega vidika. In, ali razmišljate o tem namreč, da nismo sposobni priti do ustreznega sistema, da bi lahko opredelili resnične stroške teh sistemov. E, zato me vaši komentarji zanimajo, vaši komentarji, ki zadevajo REACH in eh, tudi, da je agencija pravzaprav šele sedaj resnično začela delovati. Kljub temu pa gre za eh, revolucionarni korak, ki ga je naredila Unija, ko je eh, sprejela direktivo REČ. Dobro je, nismo se mogli tega naučiti od drugih in vesela sem, da sedaj o tem podučujemo druge. Thank you and, and... Dan Jürgensen. Hvala lepa, hvala tudi vam, gospod eh, komisar, za vašo odlično predstavitev in eh, eh, temeljite odgovore. Moje vprašanje se nanaša na krovno direktivo. Pravite, da, vas, da je vaša glavna skrb zagotavljanje enakih pogojev. V moji lastni državi, naprimer, politiki razpravljajo o tem, ali bi sploh eh, pravzaprav eh, morali eh, tu imeti skrajne roke, glede na to, da jih druge države nimajo in da se ne ukvarjajo s poštovanjem teh, eh, teh eh, rokov. Eh, kako glede tega vidite prihodnost? Ali mislite, da je še vedno možnost, da lahko izpolnimo pogoje do leta 2015 in da bomo lahko rekli, da je kakovost vseh, vse vode na tisti ravni, ki jo želimo imeti? Hvala lepa. Najlepša hvala, gospod gospod komisar, vzdržnost, sonaravnost ste postavili na eh, pravzaprav vodilno mesto in na nek način eh, gre za horizontalno vprašanje, gre pa tudi za eh, nekakšen kompromis. Potem ste omenili biocide. E, ti bodo prvič podvrženi postopku odobritve in komisija predvideva tukaj zelo stroge pogoje, vendar pa predvidene so tudi izjeme na določenih področjih in uh, ti proizvodi bodo potem uvršeni na seznam substitutov. Ampak uh, kako bomo zagotovili, da uh, ohran, da uh, bomo ohranili tudi interes uh, industrije, da proizvaja te proizvode, da bomo upoštevali tudi uh, higieno, kajti uh, imamo zelo visoke zahteve, kar zadeva zdravje. Uh, potem uh, stroški. Stroški so zelo visoki in ali namerava komisija o tem razmisliti. In pa. Uh, kar zdeva agencijo za kemikalije. Mislim, da bi lahko ta agencija dobila tudi pristojnosti, kar zadeva odobritev biocidov. Eh, ali bomo potem to eh, agencijo ustrezno opremili denarno in sicer zato, da bo dejansko lahko uresničevala vse te naloge? Hvala. Hvala, gospa Klas, Viktorijo Prodi. Eh, Hvala, predsednik integracije, komisarjo. Hvala. Hvala, gospod predsednik, hvala, gospod komisar. E, pozdravljam vašo prezentacijo, zlasti pa tudi vaš povdarek, povdarek, ki ste ga dali potrebi, da, e, da se zagotovi učinkovitost verov. In to ste povedali na enostavn način, naravni veri so omejeni. In tudi zmogljivost zemlje da metabolizira naše odpadke, je prav tako omejena. In tu sta dve, dva ključna stavka v zvezi s tem, če mor bi rekel pravzaprav eh, ponovn zagon oziroma uživitev eh, naše civilizacije. To sta dva elementa, ki nas naj pripeljeta do nove organizacije. To je tisto, kar je. Ne gre samo za okolje eh, samo kot tako. Eh, eh, lahko, pravzaprav je to lahko vir nadaljnega ukrepanja, nadaljnega delovanja. Potem vprašanje varovanja tal, zaščite tal. V zvezi s tem bi vas pozval, da se ponovno lotite te naloge, zato da bi bil pristop bolj sistematičen pristop k podnebnim spremembam. Zakaj? Zato, ker je potrebno upoštevati eh, ponovno oživitev tega skupnega dobra. In sicer zaradi posledic, ki izhajajo iz našega e, opravljanja. E, tako da bi z tega vidika računal na vaš pristop, zato da bomo čim bolj odprti v tej razpravi. Najlepša hvala. S tem smo dobili celo paleto različnih vprašanj, ampak nismo še končali. Se upravičujem, pravi predsednik. Gospod Skilakakis je naslednji. Uh, uh, eh, hvala, gospod predsednik, hvala, gospod komisar, za vaše zelo eh, zanimivo vprašanje za vašo zelo zanimivo predstavitev. Govorili ste o učinkovitosti eh, verov eh, kot eh, enem od na, ključnih načel naše zakonodaje. In ob koncu leta 2010 se bo iztekla tudi regulativa, ki se nanaša na posebne dovolilnice z vidika subvencij za fosilno gorivo in za proizvodnjo. Eh, tega eh, goriva, eh, premoga, kar pomeni, da to pomeni, da bo onasnaževalec plačan namesto, da plača. You, Hvala lepa. Obrigada, se president, obrigada, senjor komisarju. Hvala lepa, gospod predsednik, hvala, gospod komisar, hvala za vaš prispevek. Eh, srečam se, eh, sre, strinam se, oprostite, da je ta strategija zelo eh, pomembna, je tudi ambiciozna. In da bi lahko prišlo do te spremembe paradigme v Evropi, potem mora biti naša strategija še bolj ambiciozna in da bi lahko povečali energetsko eh, učinkovitost eh, in potem v ta namen potrebujemo politiko, ki bo trajnostno eh, naravnana ob uporabi obnovljivih verov energije. Govorili ste torej o energetski učinkovitosti in to je zelo pomembno. Vendar pa vas želim vprašati, eh, kakšni konkretni ukrepi pa eh, bodo na voljo in kakšne ukrepe eh, predvidujete za uporabo obnovljivih verov energije? zato da bi na ta način Evropa bila manj odvisna od energije iz tretjih držav, ki niso vedno tako zanesljive, kot bi lahko pričakovali. Niso vedno tako dostopne. Dobro jutro. Ne, ne želite besede. Corinne Lepage. Hvala, gospod predsednik, hvala, gospod komisar. Eh, dva, dve hitri vprašanji. Eh, ali to pomeni, da je eh, ta direktiva pravzaprav mrtva? Direktiva o varstvu tal. Eh, potem pa eh, tudi direktiva o ribištvu. Tu je bilo zastavljeno vprašanje o doslednosti eh, politik. Kako boste s sogovorniki sodelovali, kakšna bo povezava med celovito morsko politiko na podlagi posebnih instrumentov in pa v okviru tistih instrumentov, za katere ste odgovorni vi, ki zadeva strategijo. strategijo zaščitijo morskega uh, okolja. Hvala lepa. Merci, gospodin prezident. Pečetljen sem izkušnja. Hvala, gospod komisar. Velik vtis je na mene naredil vaš ambiciozen in hkrati tudi realističen program. E, prepričan sem, da bo ta program vodil Evropo v zeleno prihodnost. Vsi v tej dvorani vas podpiramo. Še več. Številni so tisti, ki vedo, kako je možno izvajati projekte. Imam vprašanje, ki se nanaša na določanje cen. Gre za pomembno vprašanje cen in tudi ocenjevanja stroška, to, stroškov, to je pomembno, vendar pa bo potrebno na področju rudarstva dokazati celotnemu industrijskemu sektorju, da obstajajo druge alternative in eh, druge metode. Metode, kako se naprimer znebiti eh, cianidov, kako lahko to dosežemo. Hvala lepa. Hvala. Gospod predsednik, hvala gospod komisar za vašo prezentacijo o prednostnih nalogah. Mislim, da je, bo seveda težko dobiti celovita, eh, celovite odgovore na vsa ta vprašanja. Vendar pa eh, sem in tja se govori tudi o problemih, ki izhajajo iz eh, implementacije velikih projektov, zlasti energetskih projektov. Tu so problemi, ki nastajajo izvajajo zaradi pomankljive preglednosti teh projektov. Družba potrebuje transparentnejša pravila, pa tudi eh, presojo okoljskih vplivov. Na kratko je moje vprašanje naslednje. Po vašem mišljenju, ali bi bilo mogoče eh, dobiti eh, instrument, da bi lahko komisija odigrala ključnejšo ulogo v tem pogledu? Hvala lepa. Anja Weisgerber. Nein, nicht mehr. Dann war Zadnja še Anja Weisgerber? Ne, dobro, potem smo prišli do konca. Torej, mislim, da je bilo edino prav, da so vsi kolegi dobili priložnost spregovoriti. Verjetno bo težko zdaj odgovoriti na vse. Obstaja pa tudi možnost, da odgovorite pisno. Zato, gospod komisar, si lahko izberete tisto, kar je po vašem mnenju od teh vprašanj najpomembnejše. Imate 10 minut, to ne bo dovolj. Tule eh, občudujem, kako eh, intenzivno je obdelan tale eh, dokument z različnimi barvami in mislim, da vsi tisti, ki zdaj ne boste dobili odgovora, ga boste dobili verjetno kasneje. Ja, yeah, that's uh, exactly the only way how. No, to je točno tudi način, kako lahko to naredim, kajti imam pet strani vprašanj, ne odgovorov. No, kakorkoli že, Skušal bom čim hitreje iti skozi ta vprašanja. Torej, kar zadeva gozdarstvo oziroma zeleno knjigo o varovanju gozdov, eh, to je pomemben dokument. Eh, tu je zlasti nekaj, kar je potrebno upoštevati in tega sem se zelo hitro naučil. Tudi sam menim, da imajo gozdovi eh, razsežnost, ki pomeni, da se moramo s tem ukvarjati na evropski ravni. Tu je zelo močno stališče tudi držav članic na podlagi subsidijarnosti. Lahko je ne upoštevamo, lahko na tem delamo, vendar pa je to nekaj, česar ne moremo več eh, ne obravnavati, ne upoštevati. Potem so bila tu vaša vprašanja, sodelovanje z gospodom Ettingerjem, tu ne vidim nobenih problemov, nisva še začela eh, to skupaj obravnavati, vendar sva oba odprtega duha in eh, dejstvo je, da gre tu za nekaj neobhodnega eh, glede energetike. In tu so uh, tudi zadeve, ko recimo o tem eh, poteka razprava na nacionalni ravni, naprimer tako imenovani energy mix, ta energetski miks, eh, Eh, ki poteka na nacionalni ravni iz preprostega razloga. Strukture v članicah se močno razlikujejo in to pomeni, da gre eh, seveda za veliko, eh, takoj so zelo zaskrbljene, zaskrbljene če želi nekdo posegati v njihove politike. Sicer pa je strategija energetskega načrta zelo pomembna in sicer na ravni Evropske unije na podlagi obstoječih energetskih Eh, potencijalov. Potem eh, poznam tudi ozadje tega vprašanja in uh, o tem smo veliko govorili tudi o, o moji državi. Vsaki državi, ko sprejmajo odločitve o energetskem miksu, morajo upoštevati tudi svoje lastne zaveze na ravni Evropske unije in na mednarodni ravni. To je zelo pomembno, to je neposredno povezano eh, s temi načrti, vključno tudi z načrti za premog. Ne le do leta 2020, ampak tudi v okviru strategiji do leta 2050. Res je, da se govori govori o zmanjšanju celo do 30 odstotkov, vendar pa gre za, eh, za eh, razpravljanje o 80 odstotnem zmanjšanju do leta 2050. Tudi to perspektivo je potrebno imeti na umu. Gospod Davis, eh, ko ste govorili o endoktrinih motilcih, tu imam pred seboj celo stran tega, kar se dogaja na tem področju in najpomembnejše sporočilo je, da je komisija sprožila oziroma eh, začela za veliko eh, študijo eh, o zbiranju podatkov o znanstvenih raziskavah. To bo narejeno do leta 2011, kar pomeni, da to poteka v okviru implementacije Riča. Gospod Eder pa na koncu tudi vprašanje strani, eh, z strani gospoda eh, Kapajota ne morem tukaj eh, že izraziti politične eh, zaveze v zvezi s cianidi, lahko pa vam obljubim, da bomo delovali eh, oziroma naredili zelo striktno analizo tega. To je zelo pomembno za vidika vseh naših ukrepih, ki morajo sloneti na čim, čim jasnejšem upoglede, upogledu v situacijo. In tega še nimamo sedaj, vendar pa vam obljubim, obljubljam, da bomo to naredili. Potem gl na globalni ravni krčenje gozdov. Torej, in pa imeti sistem eh, potrebne skrbnosti ali ne, eh, to je bilo tudi eno od eh, vprašanj. Prepovedi, govorili ste o prepovedi ali ne. Da, prepoved. O, eh, Torej, navedo bom nekaj razlogov, zakaj menimo, da je težko doseči prepoved na ravni Evropske unije. To nima nič opraviti z ambicioznostjo. Namreč sistem eh, eh, skrbnosti je bolj sistematični pristop, ko se ne preverja ravno vsake pošiljke, eh, potem tudi določeni predlogi pre spremembe, ki ne morejo biti v naskrižju s skupno regulativo. Drugič, verjetnost uspešnega izpolnjevanja oziroma osrečevanja, eh, ki eh, je lahko zelo nizka. Zlasti, ker gre tu eh, tudi za situacijo glede na tretje države. To doseči je, bi bilo skoraj nemogoče. Ali so potem je potrebno videti tudi v kolikšni kako to lahko primerjamo, naprimer, z tem kar se implementira na ravni tretjih držav. Razpravljali smo že in eh, ko smo eh, govorili o presoji vplivov, smo govorili tudi o, prepo, o prepovedi in o možnih ukrepih. Odločili smo se, kot smo se odločili, zato ker menimo, da bi bilo praktično nemogoče to implementirati. Gospod Florenc, eh, Utemeljeno ste načeli vprašanje implementacije, tu ne bom šel v podrobnosti, toliko lahko rečem, na, dela, na tem delamo korakomo, korakomo eh, eh, in eh, skratka ukrepamo, postopamo, torej na svojem položaju sem šele dva meseca. Gospa Grostet. Nekaj je zlasti pomembno, bi rekel. No, res je, Köbenhavn je bil neuspeh in to je jasno vsem. In eh, to je tudi moj kolega, ki dela na tem, eh, torej sprejeli eh, smo že tudi glede tega eh, določeno stališče, eh, vendar pa ne menite, da drugi ne počno ničesar eh, glede podnebnih sprememb. In sam sem pokrival področje raziskav in razvojo. Naj vam povem, da Amerikanci, Japonci, Kitajci, vsi so zelo upleteni in veliko delajo na tehnologijah, ki se nanašajo na podnebne spremembe. Skratka, vse to poteka, ne smemo misliti, da ne. Kristina Gutierrez, biotska raznovrstnost eh, in tako dalje, s tem se strinjam in eh, to jasno razumemo, potem tudi potem tudi dejstvo, da se historične dediščine oziroma zgodovinske dediščine ne upošteva in podobno to razumemo, vemo, kaj je pomembno. Eh, gospod Pas, eh, glede učinkovitosti verov, strinjam se in to je bila tudi ena od mojih frustracij, ki sem jih občutil, ko govorimo o tej učinkovitosti, eh, potem pogosto pristanemo pri energetski učinkovitosti. No, to moramo še razviti, na tem moramo delati skupaj. Eh, zato, da nekako pridemo do naše lastne zgodbe, ki bo dovolj prepričljiva, in eh, ki bo šla torej še eh, veliko dlje od same energetske učinkovitosti. Potem eh, so tu bioenergetske politike, trajnostni razvoj v tem pogledu. Da, seveda, to je potrebno upoštevati in upam, čeprav natančno in podrobno se tega vprašanja ne spominjam, vendar pa lahko v bistvu rečemo, da je ta kot eh, politike trajnostnega razvoja eden od ključnih eh, razsežnosti. Žal gre tu tudi za precejšnje navskrižnje učinkov na samo okolje. Sam to vidim, sam eh, menim, da je edini pristop, možen pristop, da skušamo narediti čim temeljitejši eh, pregled in presojo vplivov ob upoštevanju tudi Nepos, eh, torej upoštevanju tudi posrednih vplivov in učinkov. In eh, kot vemo, zelo veliko krat eh, to eh, poteka iz na nek način bolj emo, emocionalno, od srca. Torej bioodpadki, vprašanje bioodpadkov. To je bilo vaše, se mi zdi ali sem temu naklonjen ali ne. Ni to vprašanje, ali se za to zauzemam ali ne. Dejstvo je, da so tu presoje vplivov, učinkov, ki jih enostavno ne moremo zanemariti. Ne morem zanemariti tega, do česar smo prišli tudi v eh, okviru eh, delovanja komisije. Kar me skrbi v zvezi z zakonodajo o bioodpadkih, je naslednje. Na eni strani seveda so še vedno nedokončane presoje vplivov, ko lahko rečemo, da tu še ni potrebe po novi zakonodaji in na drugi strani velika potreba po tem, da smo bolj učinkoviti pri uveljavljanju obstoječe zakonodaje. In ko govorimo o direktivi o odpadkih s hierarhijo odpadkov, ki še ni implementirana. Če bi bila, potem bi to bilo upoštevano. Nezakonita odlagališča. E, tudi tu bo direktiva v polni meri realizirana in um, izvajana. Zelo previdni moramo biti, ko kar tako zahtevamo uh, kar počes zahtevamo nove zakonodaje. To, za kar se moramo zauzemati, je za čim boljše rezultate, Eh, za okolje. To je tisto, kar je najpomembnejše. In to, kar me skrbi konkretno v tem primeru, je, da bi to lahko podprle nekatere države članice, zato ker bi rade tudi, da eh, se odloži za njih eh, implementacija zakonodaje. In želel bi, da je tako tudi, ko gre za bioodpadke vidim, da ste eh, sedaj eh, pravzaprav prišli eh, oziroma uspeli obravnavati dve in pol strani izmed petih strani. Jasno je nemogoče narediti vse, recimo, da bi ostali sedaj pri tem, Zaenkrat najlepša hvala, da ste prišli v naš odbor. Hvala lepa za vašo veliko angažiranost in veliko tega je za narediti in veselimo se sodelovanja z vami in kot so odprta vrata vaše pisarne, eh, so tudi vam odprta vrata našega odbora. Naslednji sestanek bo 26. aprila. Hvala lepa.